Good morning, everybody. Welcome to our. Uh, Lep pozdrav vsem. Hvala, da ste prišli na sestanek. Začnimo s uh, sprejetjem uh, dnevnega reda. Neka sprememba je, in sicer glasovanja. Nova točka 16.1 je bila dodana. Gre za Uh, osnutek rezolucije komisije uh, v zvezi z um, uh, reciprociteto vizumov. Če nimate nič proti, potem jemljem, da smo dnevni red sprejeli. In glede eh, tolmačenja in jezikovnega režima, zaenkrat eh, nimamo eh, angleščine, danščine, malteščine in galščine, hrvaščine torej kot prva in glede poročevalcev, gospod Moraes, poročevalec kot predsednik odbora, svet, Eh, avtomatska izmenjava podatkov DNK eh, v Grčiji. Gospod Zahovski, poročevalec za avtomatsko izmenjavo podatkov glede datiloskopskih podatkov eh, Slovaška, Cipr, Estonija, Malta in Finska ter druge države. Gospod Moraješ, kot predsednik imenovan za avtomatsko izmenjavo podatkov, datiloskopskih podatkov v Latviji, gospa Grpini, imenovana za uh, avtomatsko izmenjavo podatkov pri registraciji podjetij za uh, Malta, Cipr in Estonijo, gospa uh, eh, Juhusmanova. Uh, izmenjava podatkov Finska, Slovenija, Rum, eh, Rumanja, Poljska, Švedska, Litva, Bolgarija, Slovaška in Mačarska. Gospa s Argentini je imenovana za poročevalko za avtomatsko izmenjavo podatkov o DNK Slovaška, Portugalska, Latvija, Litva, Češka, Republika, Estonija, Mačarska, Cipr, Polska, Švedska, Malta in Eh, Belke, potem pa gospod eh, Peterson, poročevalec za eh, Evropski kodeks o elektronskih komunikacijah. Toliko najlepše hvala. Kot vidim, se strinjate in potem lahko nadaljujemo z glasovanjem. Upam, da imate s seboj kartice za elektronsko glasovanje. Prosim, pripravite jih in tako začnemo z prvo točko za glasovanje danes. E, to je v bistvu tretja točka po dnevnem redu, razrešnica splošni proračun Evropske unije, Evropska komisija. Ali ste pripravljeni za glasovanje? Začnimo kompromis ena. Glasujemo zdaj. Konec glasovanja. Ja, ja, počakala bom. Yes. Okay, so we add you. Dobro, dodali vas bomo. Zakijar. And your works now. Okay. Ja, to zdaj deluje. No, sedaj vse kartice delujejo v redu. Konec glasovanja. Sprejeto. Kot vidite, četrti predlog spremembe. Izvolite, glasujte. The vote is konec glasovanja. Zavrnjeno. Peti predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Konec. Zavrnili smo ga. Šesti predlog spremembe, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedmi predlog, izvolite, glasujte. Sprijeto. konec. Zavrnjeno. Želim samo povedati, da eden od naših članov še vedno nima svoje kartice in ne moremo potem oddati glasa v celoti. Ja, v redu. To sprejemamo na znanje. Kompromis, kompromis 2, izvolite, glasujte. Closed. Sprejeto. 13. predlog spremembe, izvolite. Konec. Zavrnjeno. 14. predlog spremembe, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 20. Konec glasovanja. Zavrnjen. 21. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. 22. predlog spremembe, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem imamo 23. in 24. predlog spremembe skupaj. Izvolite, glasujte. Zavrnjeno. Ne, se upravičujemo. 26. in do 17. 23. in 24. smo sprejeli. E, 25. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 26. predlog spremembe, izvolite. Konec glasovanja. Se upravičujem. Če se strinjate, to smo sedaj zavrnili, potem pa od naslednjih, od 26. do ne, dobro, pa pohitimo. 26. predlog, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. 27. glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 28. izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 29. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. 30. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Zavrnjen. konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 31. predlog, izvolite. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Za en glas. 32. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. 34. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. 35. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. In sedaj glasovanje o celotnem spremenjenem besedilu. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo poročevalcu. Naslednja je pa razrešnica za leto 2015, poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za proračunsko leto 2015. Tukaj bomo spremenili seznam za glasovanje. Šesti, sedmi in osmi predlog spremembe, o njih bomo glasovali posebej ne v okviru kompromisa ena. Sedaj pa začnimo. Prvi predlog spremembe, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis ena, izvolite. Zavrnjeno. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj predlog spremembe šest. Izvolite, glasujte. Torej, o predlogu spremembe šest. Ravno kar sem rekla, da je o tem treba posebej glasovati, torej o šestem, sedmem in osmem predlogu spremembe in niso več vključeni v kompromis ena. Se opravičujem, ampak te informacije nisem imel prej in sem zelo presenečen. That's what, that's what, that's the secretariat, so. Tako mi je pač povedal sekretarjat in to sem uh, tudi sprejela kot napako. Yes, uh. Ali je to napaka sekretarjata ali je prišlo do sebinske spremembe? Ja, šlo je za napako sekretarjata. Okay, Dobro. Pa glasujmo o šestem amadmaju. Izvolite. Torej, šesti predlog spremembe dajem na glasovanje, ki ni več del kompromisa. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. Sedmi predlog spremembe. Izvolite, glasujte. O tem moramo glasovati posebej. Ampak, če se prav spomnim, če to ni del sedaj kompromisa, obstaja problem, da bo to brezpredmetno, če se kompromis sprejme. Kajti nanaša se na prvi del kompromisa. Uh, Sekretariat pravi, da te tri predloge spremembe niso vključili v kompromis in zato je o njih treba glasovati posebej, ločeno. Okay. So, amendment, uh, torej, sedaj dajem na glasovanje sedmi predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnem. In sedaj osmi predlog spremembe. Isto kot prej, glasujte, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. No, sedaj pa predlog spremembe 9, le drugi del. Glasujemo, izvolite. Konec glasovanja. sprejeta. Deseti predlog spremembe izvolite, glasujte. Kaj je glasovanje? Sprejeta. Kompromis 2. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeta. 14. predlog spremembe. Izvolite. Sprejeta konec glasovanja. Zavrnjeno. 18. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj besedilo z vsemi spremembami. Izvolite, glasujte. Glasujte konec glasovanja. Tudi to smo sprejeli, čestitam poročevalcu. Sedaj pa naslednja točka. Evropski nadzornik za varstvo podatkov, splošni proračun EU. Predlog spremembe 1. Izvolite, glasujte. Zaključujem. Zavrnili smo ga. Predlog spremembe 2. Prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi predlog spremembe, drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Za en glas. Tretji predlog spremembe, izvolite, glasujte. Glasujte. konec glasovanja. Zavrnjen četrti predlog spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Peti predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. Sprijeto. Kaj pravite? Ja, prejšnjega smo tudi zavrnili. Kompromis ena. Dajem na glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9, izvolite. Konec glasovanja. Konec glasovanja zavrnjen. Kompromis dve, izvolite. Sprijeto. Enajsti predlog spremembe in to je dodate kompromisu dva. Torej, enajsti predlog, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Se strinjate, da gremo glasovati v bloku? Ne. Se opravičujem, kolegice in kolege, ampak pohitimo. 15. predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16. predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Predlog spremembe 17. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 18. Da, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In sedaj besedilo za spremembami v celoti. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. In še enkrat čestitke poročevalcu. Sedaj pa Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Predlog spremembe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi predlog spremembe izvolite. Zavrnjen. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Zapiram glasovanje. Zavrnjen. Predlog. Kompromis 1. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj predlog spremembe še iz drugi del. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe devet. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. Deseti predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 2. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 dajem na glasovanje, izvolite. Konec glasovanja, zavrnjen. 16. predlog spremembe, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 17. predlog spremembe, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 18. predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto in sedaj glasujemo po celotnem besedilu. Za spremembami seveda. Konec glasovanja. Tudi to smo sprejeli. In potem naslednja agencijo, torej Evropski centr za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Prvi amadma, izvolite. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe dve. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe tri. glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe štiri. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeli smo ga. Peti predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeta. Sprijeta. Šesti predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Sedmi predlog sprememb. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 8 za. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen zavrne. Predlog smembe 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. Kompromis 1. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 13. 13. konec glasovanja. Zavrnjen. 14. predlog spremembe, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 15. predlog spremembe, dajem na glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. 16. predlog dajem na glasovanje. 16. predlog dajem na glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. In končno glasovanje o spremenjenem besedilu. Izvolite. Konec glasovanja. Sprijeto. Naslednja razrešnica. Eurojust. Amantma 1. Izvolite, glasujte. konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis ena. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Šesti predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedmi predlog spremembe glasujemo. Sprejeto.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 Zavrnjen. 12. predlog spremembe izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. In končno glasovanje o predlogu, po vseh predlogih v besedilu, celoti. Ja, sprejeto. Naslednja razrešnica je Cepol spet predlog spremembe ena. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis ena. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe devet. Izvolite. konec. Zavrnjen. In sedaj predlogi sprememb 10, 11 in 12 skupaj. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. 13. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja zavrnjen. 14. predlog spremembe dajem na glasovanje. Evo, sedaj lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 15. predlog spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnili. 16. predlog spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj 17., 18. in 19. predlog spremembe skupaj. Izvolite, glasujte. Prosimo, dajte svoj glas, kolegice in kolegi. Zavrnili smo jih. 20. predlog spremembe, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. No, se upravičujem, sprejeli so ga. Sprejet. 21. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen in predlog spremembe 22. Izvolite. Konec. Zavrnjeno. In sedaj končno glasovanje. Celotnem poročilu s spremembami. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. Potem pa naslednja Razrešnica, inštitucija Frontex. Predlog spremembe ena. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe dva. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 4. Dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 5. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja sprejet. Kompromis ena. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe devet. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe deset. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 11. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 13. in 14. Predlog sta, en, predloga sta enaka, torej glasujemo o njiju skupaj. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog ga sprememba 16 in 17 skupaj. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjena. 18. predlog spremembe dajem na glasovanje. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 19. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20 je umaknjen. Dobro, potem pa predlog spremembe 21 dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. In glasovanje o celotnem besedilu, končno, izvolite. konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja razrešnica se tiče Europola. Izvolite prvi predlog spremembe. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi predlog spremembe. Izvolite. Glasujte. Glasujte. konec glasovanja sprejet. Tretji predlog spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe štiri. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe pet. Izvolite. Konec glasovanja sprejet. Predlog spremembe šest. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis ena. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja sprejeto. In sedaj dvanesti predlog spremembe. Izvolite. konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 13. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 14. predlog spremembe dajem na glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 15. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 16. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 17. Glasujemo. Prosim, oddajte svoj glas. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In sedaj 22. predlog spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen 23. predlog dajem na glasovanje. Konec glasovanja zavrnjen. In glasovanje v končnem besedilu. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa je na vrsti Evropski azilni podporni urad. Predlog spremembe ena. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis ena, izvolite, glasujte. Konec glasovanja, sprejet. Potem predlog spremembe sedem, izvolite, glasujte. Konec glasovanja, sprejet. Predlog spremembe osem, konec glasovanja, sprejet. zavrnjen. Kompromis 2. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10. Izvolite, glasujte. konec glasovanja. Zavrnjeno. Enajsti je predlog spremembe drugi del. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 15 dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16. predlog spremembe dajem na glasovanje konec glasovanja. Zavrnjen. 17. predlog dajem na glasovanje. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 3. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 22. predlog spremembe. konec glasovanja. Sprijet. Končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Naslednja razrešnica. Eulisa. Prvi predlog spremembe. Glasujete, prosim. Glasujete, prosim konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predloga spremembe skupaj sedmi in osmi. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. So predlog spremembe 9. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 10 z ustnim amadmajo, ki je naveden na seznamu za glasovanje. Izvolite, glasujte. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj končno glasovanje v celotnem besedilu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitam za vse različnice in vsem poročevalcem in poročevalcem v senci. Naslednje glasovanje, naslednja točka pa je seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporozume samo eno glasovanje, torej, a ne, prosite, petkrat moramo glasovati glasovati, se upravičujem. Torej, začnemo. Predlog spremembe ena. Izvolite, glasujte. Vprašanje, ali lahko v tem glasujemo v bloku? Ne. Nekateri kolegi nočejo tega. Obljubim, da bom hitra. Torej, predlog spremembe ena. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Kon. Sprejeto. Drugi predlog spremembe glasujte. konec glasovanja sprejet. Tretji predlog spremembe. Mislim, da hitreje, kot to ne gre. Sprejet. Dobro, potem četrti predlog spremembe glasujemo. Dajem na glasovanje torej zaključili smo sprejeto in potem Imamo poimensko glasovanje pri petem predlogu spremembe, kot je napisano. Izvolite, glasujte poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. In sedaj besedilo v celoti. Končno glasovanje izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Potem pa naslednja točka v veliki podatki. Gospa Gomez, torej vele podatki. Glasovali bomo o kompromisu ena za začetek. Izvolite. Konec glasovanja. Dobro, smo sprejeli. Potem pa kompromis dve. Ah, konec glasovanja. Sprejet. Potem pa 71. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. naprej kompromis 2a. Izvolite, glasujte. Glasujte, prosim, konec glasovanja. Sprejeto. 88. predlog spremembe, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 97. predlog spremembe, glasujemo, prosim. Prosim, glasujte. Kaj sem pa rekla? se opravičujem. Pa saj veste, kaj sem hotela povedati. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3a. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Dajmo glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 123. predlog spremembe ste ga našli. Dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis sedem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 140. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. Zavrnjen je. sedaj pa 144 in 33 amadma oziroma predlog spremembe skupaj. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 147 dajem na glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 8. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj prehajamo na kompromis 8a. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 149. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 156, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 9a. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 173. Glasujte, prosim. Ste si oddali glas. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto amandma 171. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 99. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 174. Glasujte, prosim. Sprejeto. Konec glasovanja. Konec. Za glasovanje in zavrnjeno. 164, 146, pardon. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 175, glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 192, vdelek, prvi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. In še drugi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 194, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11, A, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12, A. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 211. Ločeno glasovanje, zadnji stavek. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 212. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 213. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 213 zavrnjeno. 214, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. To je pa navedki, amandma 1, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma dve. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma tri. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma štiri. Glasujte, prosim. Amandma štiri. konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 5 in 6. Glasujemo skupaj. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa uvodne izjave. Kompromis k uvodni izjavi A. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 11, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k uvodni izjavi B, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k uvodni zavi BA. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k uvodni izjavi C. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k uvodni izjavi CA. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k uvodni izjavi CB. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ko vodni izjavi D. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis E. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k uvodni izjavi EA. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava EB. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava F. Sprejeto. glasujte, prosim, konec glasovanja sprejeto, uvodna izjava G, glasujte, prosim, konec glasovanja sprejeto, amandma 61, glasujte, prosim, konec glasovanja sprejeto, sprejeto. In še končno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. In čestitke poročevalki, gospe Gomeš. Hvala lepo za pomoč. In kaj nas čaka zdaj? Naslednje glasovanje. Na poti k novemu trgovinskemu okviru med EU in Turčijo, gospod eh, Šogor je poročevalec, začnimo, amendma 20, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 21, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno. Amandma 22. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno. Amandma 23. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavarjeno. Kompromis 2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 30. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrneno. 31. Glasujte, prosim. Glasujte. konec glasovanja. Zavrneno. 32 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Amendma 32. Zavrneno. Kompromis 3. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 41, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 42, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 48, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 49. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 52, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 55, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 5, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 47, po delih, prvi del, glasujte prosim. A ne, prvi je brezpredmeten, drugi del. Glasujte prosim. Konec glasovanja. Amandma 63. amandma 63. Zavrnjeno kompromis 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 66. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 67. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 68. Glasujte, prosim. Zavrnjeno. Uvodne izjave. Glasujte, prosim. Zavrnjeno. konec glasovanja. Sprejeto, amandma dve, glasujte prosim. Konec glasovanja, zavrnjeno. Amandma tri, glasujte prosim. Sprejeto. Amandma štiri, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno, amandma 5. Konec glasovanja. Zavrneno, kompromis 1. Glasujte, prosim. Sprejeto, amandma 10. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. zavrjeno. Amen ima 11. Konec glasovanja. Sprejeto. Amen ima 12. Konec glasovanja. Amen ima 14. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjena. Konec glasovanja. Sprejeto. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 18. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Zavrneno, amandma 19. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Je zavrneno in še končno glasovanje. Sprejeto in čestitke. in sedaj še naslednja točka o pizmski vzajemnosti. Gre za enotno glasovanje. Prosim, če glasujete. Sprejeto. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Hvala za sodelovanje. Gospa Kiniči. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Vendarle imam izjavo namreč na zapisnik današnjega zasedanja. In sicer se sklicujem na dokument v zvezi z seznamom tretjih držav. In sporozumi o sodelovanju z Europolom. Resolucija, v kateri smo glasovali, je sestavni del posebej eh, kompleksnega postopka, ki eh, poraja številna vprašanja, tako pravna kot zakonodajna, kajti Danska ni tretja država, eh, kar zadeva Evropsko unijo in veliko časa je menilo od referenduma, več kot leto dne in nič ni bilo storjenega in eh, zdaj smo se kot parlament znašli v res težkem položaju in moramo v zelo kratkem času zdaj potrditi dokument, eh, ki je tako kompleksen. No, eh, kljub številnim kritikam, ki upam, da se bodo razrešile v mm, dialogu z danskimi oblastmi, se je naša skupina vendarle odločila, da podpre ta dokument v duhu konstruktivnosti, v pričakovanju pogajanj, ampak vendarle opozarjamo, da Eh, morebitni naknadni dosjeji, ki bodo te vrste, eh, ne morejo računati na isto takošno pogojno podporo z naše strani. Mislim, da je pomembno, da je Evropska unija enotna v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Torej, ta dokument smo podprli, ampak vendarle moram to podariti v imenu skupine SD eh, in pomembno je tudi, da prosim to zapišete v zapisnik današnje seje. Hvala lepa. Isaac was not on. So, at least you had the time to leave the room. Please leave the room. No, prosim, tisti, ki želite zapustiti dvorano, da to storite čim prej, da lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Če pa ostajate v dvorani, prosim, če se lahko posedete na svoje mesta, da lahko torej nadaljujemo z delom. Torej, dobrodošli na sej našega odbora, gospod O'Flaherty, direktor Agencije za temeljne pravice in pa gospod eh, Guzdel, direktor Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Tu pri tej točki na dnevnem redu ste vabljeni kot eh, predsedstvo oziroma kot predsedujoči mreži agencij na področju pravosodja in notranjih eh, zadev. Predlagam, da vam dam kar takoj besede, gospod O'Flaherty, da nam predstavite aktivnosti v letu 2016, potem pa besedo dobi še gospod Gostel, kar zadeva delo v prihodnem letu. Gospod Oflajrti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej hvala odboru za to priložnost, da tu predstavimo delo mreže agencij na področju PNZ za leto 2016 in potem 2017. Od začetka dela leta 2006, pred desetimi leti, je ta mreža eh, rasla in eh, se močno okrepila gre za celo vrsto eh, agencij, ki si ponujajo operativno in tehnično podporo, kar ima seveda tudi neposredno korist državam, članicam in evropskim institucijam. Danes se bomo sredotočili na štiri področje našega sodelovanja leta 2016. Migracije, varnost, temeljne pravice in eh, usposabljanje. Več podrobnosti o področjih, na katerih eh, agencije sodelujejo, pa je na voljo na oziroma v poročilu z naslovom Agencije za prosodje notranje zadeve Evropske unije sodelovanje v letu 2016. Najprej migracije. V lanskem letu so agencije sodelovale pri 40 aktivnostih na področju azila, migracij in upravljanja z mejami. Če vam podam nekaj primerov. Operativne dejavnosti številnih agencij, kot sta Frontex in EASO, se osredotočili na tako mnevne želiščne točke, predvsem smo se osredotočili na usposabljanje delavcev tam, da bi okrepili nabor eh, znanj in veščin eh, različnih operativnih akterjev. Agencija za temeljne pravice je z majhno ekipo v Grči v zadnjem letu prispevala eh, z zagotavljanjem strokovnega znanja na področju temeljnih pravic pri tovrstnih usposabljanjih, še posebej, kar zadeva zaščito otrok in pa identifikacijo in podporo ranljivim osebam. Agencije so prispevali tudi k eh, tedenskem situacijskem poročilu in situacijski analizi Evropske komisije, Evropske komisije in eh, se na ta način odzivali na migracijske in nazilne izzive na terenu. Takšni izzivi so vključevali tudi odziv na eh, razmerje, v katerih so se znašli otroci brez spremstva, kar lahko gledamo tudi v kontekstu splošne, splošnih razmer na področju temeljnih pravic. Zaščita in varstvo teh otrok je bila tudi ena ključnih tem na srečanju agenciji PNZ sredi novembra. Na tem sestanku so sodelovali tudi koordinatori Komisije za pravice otrok. Če se smemo obrniti k naslednji temi, varnost, tu so agencije sodelovale na približno 30 praktičnih aktivnostih tekom leta na različnih področjih, vezanih na varnost, vključno z uh, hudimi oblikami uh, Eh, in organiziranimi oblikami kriminalitete ter terorizma. Eh, primeri takšnega sodelovanja so, glede terorističnih napadov, naprimer eh, Europol in Eurojust sta igrala ključno vlogo pri podpori državam članicam s preiskavami in pregonom po vrsti terorističnih napadov, vključno s tistimi tu v Bruslju. Na področju boja proti terorizmu je Eurojust skupaj z Europolom in Eurojust evropskim koordinatorjem za boj proti terorizmu, organiziral taktični sestanek z podarkom na eh, tako imenovanih tujih borcih. Tu je šlo za vprašanje deradikalizacije in tudi za vprašanje eh, alternativ pregonu in pridržanju. Področje kibernetske kriminalitete agencije, vključno z Europolom, Eurojustom in Cepolom, eh, so okrepile svoje prizadevanja za mm, boj na tem področju. EMCDDA in Europol sta sprožila oziroma sta objavila tudi poročilo o evropskem trgu z mamili. E, sovražni govor oziroma kazniva dejanja e, iz naslova sovražnosti. E, tu smo pripravili modul usposabljen za policiste, kjer izpostavljamo potrebo po prepoznavanju in beleženju takšnih sovražnih dejanj. ter ugotavljanje, ali gre za napade na prosilce za azil ali manjšine, ki živijo v Evropski uniji. Agencije se morajo lotiti eh, tovrstnih kaznjivih dejanj, to je zadeva, ki je prepoznana in na kateri potekajo aktivnosti. Vprašanje tih otapljanja migrantov. Agencije pa ne zarazvijajo nove načine odzivanja se na eh, izzive in nevarnosti na tem področju. Primer tega je eh, strokovni center Europola za boj proti eh, tihotapenju emigrantov in terorizmu, kar ponuja nove možnosti za sodelovanje med agencijami. Obenem je potrebno učinkovito preprečevati trgovino z eh, ljudmi ter eh, tihotapljenje ljudi. Tu potrebujemo več sodelovanja s tretjimi državami. Glede temeljnih pravic. Zaščita in promocija temeljnih pravic je horizontalni vidik eh, dela agencij na področju PNZ. Na nedavnem zasedanju oziroma srečanju vodi agencij je bila podarjena ključna vloga, ki jo morajo temeljne pravice igrati eh, v vseh področjih našega dela in temeljne pravice ugotavljamo kot spodbudne, ne pa eh, škodljive za večjo varnost. Imamo številne primere sodelovanja med agencijami PNZ, da bi na ta način uvrstile temeljne pravice do srče svojih aktivnosti, naprimer usposabljanje eh, za, za spremljevalce v primeru prisilnega vračanja, kakor tudi usposabljanje na področju nasilja, ki izhaja iz eh, naslova razlik eh, med spoloma oziroma sovražnosti. Prav tako smo organizirali strokovno delavnico o direktivi o pravicah žrtev in o posledicah eh, te zakonodaje na delo različnih agencij. Temeljne pravice žrtev, kar zadeva odziv, kazensko-pravnega sistema je bilo izpostavljeno v delavnici z namenom okrepiti ozaveščenost agencij na tem pomembnem področju. Migracija. Pri pripravi eh, pravnih mnen glede razvoja na področju eh, migracij je Agencija za temeljne pravice izvedla eh, široko posvetovanje in prejela veliko informacij in komentarjev strani Europola, Frontexa, EASA, Eurojusta in agencije EU-LISA. Najnedavnejše mnenje te vrste je bilo mnenje Agencije za temeljne eh, pravice o Eurodaku, eh, mnenje, ki je bilo pred nekaj tedni posredovano v parlamentu. No in na zadnje še področje usposabljanja. Eh, skupaj z državami članicami in evropskimi institucijami se agencije vse bolj ukvarjajo z razvojem skupnih aktivnosti usposabljanja, kjer se napajamo iz strokovnega znanja posameznih agencij in vse skupaj imamo v medsebojno korist od tega. Leta pred 16 so agencije prispevali k 47. Eh, spletnim seminarjem Cepola in eh, usposabljali policiste za na področjih eh, sovražnih kaznivih dejanj, novih psihoaktivnih eh, snovi, nadzor, kibernetska kriminaliteta in uporaba velikih informacijskih sistemov, na primer. Spoštovane poslanke in poslanci, Agencija za temeljne pravice je z velikim veseljem predsedovala tej mreži agencij. To je bilo leto, eh, ki je bilo zelo uh, zahtevno za agencije na področju PNZ, še posebej na področjih migracij in varnosti. Naše predsedovanje mreže agencij uh, je doseglo vrhunec srečanjem vodi agencij 14. novembra na Dunaju z visoko zastopanostjo ne le agencij in institucij, ampak tudi komisije. Prvi krat je sodelovala komisija z komisarjem Julianom Kimgom, ki je odgovoren za varnostno unijo. Vse to eh, kaže, kako pomembno je delo agencij na področju PNZ v tem obdobju. Zdaj pa z veseljem besedo predajam direktorju agencije oziroma Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, drogami Aleksisu Gozdelju, ki nam bo predstavil načrt dela za leto 2017 in naprej. Hvala lepa, gospod Gozdelj. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej bi čestital Michael O'Flaherty-ju, direktorju Agencije za temeljne pravice, kajti opravil je odlično delo pri koordiniranju mreže agencij z področja pravosodja in notranjih zadev. Šlo pa je tudi za velik izziv, ki ga uspešno opravil. Kot ste slišali, je bilo v prejšnjem letu doseženih veliko stvari. Zdaj pa bi na kratko predstavil cilje eh, mreže za leto 2017. Najprej bi predstavil nekaj načel, ki se jih držimo pri našem delu in se jih bomo v letu 2017. To so tri elementi kontinuiteta, fleksibilnost in pa ustvarjanje partnerstev. Zakaj kontinuiteta? delo mreže agencij iz področja PNZ je že ustaljeno. To poteka že kar nekaj časa, sicer zadnjih 11 let. Predvsej napredka smo dosegli na tem področju. Hkrati pa se pojavljajo nove teme in zato se moramo tudi prilagoditi. In s tem prehajam na naslednjo istočnico. Fleksibilnost. Situacija postaja vedno bolj negotova, zelo dinamična je sploh, ko gre za migracije in pa varnost. Zato potrebujemo tudi medsebojno pomoč strani vseh agencij pri našem delu. Fleksibilnost je nekaj, česar si želimo in kar potrebujemo. Eh, in zato tudi pozdravljamo nove zakonodajne predloge, ki neposredno vplivajo na delo eh, mreže agencij na področju PNZ. Pa še zadnja istočnica, partnerstva. Želimo si, da bi prišlo do bolj usklajenega delovanja pri izvajanju naših dejavnosti in da ne bi prišlo do prekrivanj. Hkrati pa si tudi želimo, da bi to delo mm, okrepilo eh, delovanje vseh agencij na tem področju. Pri predsedovanju eh, mreži mm, se opiramo na dva tematska sklapa. Po eni strani na eh, okrepitev mreži, tehničnega in operativnega dela in krepitvi eh, izmenjave informacij, po drugi strani pa k eh, izmenjavi izkušenj in pa uporabi novih tehnologij. Obstajajo obstaja pa tudi tri horizontalna področja, ki so ključnega pomena pri izboljševanju eh, dela naših agencij. Prvič, okrepljene sinergije na področju usposabljanja, področja IKT ter kibernetske varnosti pa tudi izmenjava informacij in pa podatkov o uporabi orodij z tega področja. Potem drugič, element, ki sem ga že omenil na uh, sestanku vodja agencij novembra lani na Dunaju. Gre za potrebo po boljši koordinaciji in pa sodelovanju, ko gre za sodelovanje s tretjimi državami in pa z akteri iz uh, tretjih držav ali iz globalne sfere. Potem pa še tretji uh, horizontalni sklop, potreba po zaščiti in pa promociji temeljnih pravic pri delovanju vseh evropskih agencij in pa pri izvajanju vseh evropskih politik. Ključni elementi pri predsedovanju v tem letu. Organizirali bomo poseben tematski sestanek na temo interneta in kibernetskega kriminala. To je zelo uh, specifično vprašanje in uh, če pravilno vem, je tudi vaš odbor zelo zaniman, oziroma se zelo zanima za sodelovanje uh, pri tem vprašanju, gospod predsedujoča. In zato vam tudi uh, z veseljem um, podajam informacije o tem posebnem seminarju, o tem posebnem dogodku, ki ga bomo organizirali. Sploh zato, ker se zavedamo, da se internet zlorablja kot orožje. Um, Eh, zoper Evropsko unijo in da se, ker vemo, da moramo um, pripraviti odziv na to. Organizirali bomo tri redne sestanke mreže. Prvi se že začenja danes v Lizboni. Vodje mreže eh, agencij, sploh če PNZ, se bodo srečali 9. in pa 10. novembra v Lizboni. Kolega iz FRA mi je dejal, da bo ehm, oziroma da je malo težko predsedstvo Sveta Evropske unije organiziralo skupen sestanek s predsedstvom ehm, oziroma med predsedstvom in pa našo mrežo prejšnji teden in to sodelovanje želim okrepiti na področju številnih, oziroma na številnih področjih, kot so naprimer sodelovanje med agencijami z področja PNZ in pa agencijami z področja zdravja. Poleg tega pa želim organizirati tudi nekaj več eh, specializiranih sestankov, kjer bi govorili naprimer o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij, potem o mednarodnem in pa tehničnem sodelovanju in tudi o usposabljanju. To so trije specializirani sestanki, ki jih eh, želimo organizirati letos. Torej, kot rečeno, IKT tehnologije, mednarodno in tehnično sodelovanje in pa tudi sodelovanje, ko gre za uh, krepitev usposabljanja oziroma dejavnosti z področja usposabljanja. Odboru Kozi in pa odboru Libe pa bomo v koncu leta tudi eh, predstavili poročilo o naših dejavnosti. To je vse. Hvala. Najlepša hvala. Dva kolega, zelo da poslanca, prosite za besedo. Gospod Bon je prvi. Izvolite. Najlepša hvala obema gospodoma za predstavitvi. Eh, seveda se želim zahvaliti gospodu Flaherty za predsedovanje mreži eh, agencij z področja PNZ v letu 2016. Hvala tudi za izjemno dobro sodelovanje v tem letu. Eh, Bi se pa zahvalil tudi gospodu Gozdelu in pa mu zaželel veliko uspeha pri predsedovanju v letošnjem letu. Zelo pomembno eh, se je vprašati, kaj je dodana vrednost to vrstnih mrež. Mislim, da je to eh, dober koncept, zato ker usklajuje delovanje agencij, sorodnih agencij iz tega področja. Uh, pogosto pogrešamo izmenjavo informacij med posameznimi agencijami, pomankanje skupnih analiz, usklajevanje. In zato je skupna strategija, skupen pristop k naprimer usposabljanju osebja, ki uh, deluje v teh agencijah, je ključnega pomena. Tako da hvala, da ste to uh, omenili kot vašo prioriteto. Potem pa drugo vprašanje, ki se bolj nanaša na razumevanje trenutne situacije in pa mm, na razumevanje prioritet. Po eni strani seveda gre za migracijsko krizo, za begunsko krizo in za iskanje rešitev v zvezi s tem. Vsekakor podpiram pristop, ki bi temeljil na temeljnih pravicah. Gre pa po drugi strani tudi za precejšno radikalizacijo tako uporabe jezika, kot tudi pristopa tako državljanov, kot tudi na internetu. Slišali smo, da gre za sovražni govor in da, bi, da bo komisija in pa drugi deležniki, oziroma skupaj z drugimi deležniki, pripravila neke vrste kodeks ravnanja za to področje. Uh, Zelo pomembno pa je tudi, da se delujemo s civilno družbo, kajti civilna družba je tista, ki lahko podpira institucije in ki lahko tudi podpira um, uporabo ter izvajanje vseh pravil na tem področju, tudi kodeks ravnanja, ki sem ga omenil. Ne na zadnje s tem, ker sama opazuje, kako se sovražni govor razvija v praksi. No, po drugi strani pa moramo analizirati, kako bomo v državah članicah okrepili občutek varnosti državljanov. Nekateri pristopi so dobri, v drugih državah pa gre to v neke čudne sfere, nezaželene sfere. Sam prihajam iz Poljske in povedal bi, kakšna situacija pri nas. Trenutno potem nas poteka razprava o predlogu, ki je predstavila poljska vlada. Sicer, da bi imeli splošno uh, državno uh, bazo podatkov, ki bi vsebovala informacije o vseh državljanih, vključno z informacijami o zasebnih eh, mobilnih telefonskih številkah eh, državljanov in pa tudi informacije o tem, s kom živim v svojem stanovanju. In menim, da gre to enostavno predaleč. Institucije in pa Evropske agencije bi se, morali, bi se morali odzvati na te predloge in skupaj s civilno družbo se boriti proti temu, kajti To nima nobene zveze z varnostjo. Povedati želim, kaj je pomembno za me. To, kar ste dali tudi vide na zadnjem. Torej, obseg in pa način, um, na katerega se grožne izvajajo. To se je začelo lani, kot sem pravilno razumel, in kot kaže, bo tudi predsedstvo pod. Um, oziroma tudi EMCDDA kot predsedujoča mreži s tem delom nadaljevala. Gre za boj proti um, negativni oziroma sovražnim dejavnostim na spletu. Slišal sem, da obstaja koncept tako enih gatekeeperjev, ki na temnem internetu, na darknetu eh, nadzorujajo um, ehm, delovanje hekerja oziroma zlonamernih dejavnosti. Zlonamerni dejavnosti. Zanima me, če veste kaj o tem in če nam lahko poveste več o tej problematiki. Zelo pomembno se mi zdi, da tudi vaša agencija prepozna um, nezakonito trgovino z, t, z drogami in pa z novimi psihoaktivnimi snovmi kot eno od večjih težav za Evropsko unijo. Kot veste, zdaj uh, v okviru teologa sodelujemo uh, in razpravljamo o novi zakonodaji, ki uh, torej za delovanje ECDDA in pripričal sem, da se bolj kot mi zavedate tveganja, ki ga povzročajo nove uh, droge oziroma nove psihoaktivne snovi, ki prihajajo v Evropsko unijo. Torej, vprašanje, ki sem ga zastavil, se navezuje na nevarnosti uh, na internetu in pa um, kako je z vašo pripravljenostjo uh, se ukvarjati s temi vprašanji. Potem pa bo da še čisto zadnja točka kako je z dodano, konkretno dano vrednostjo tega, eh, te vaše mreže. Hvala. Hvala, gospod Boni, gospod Državski. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej eh, bi se zahvalil in pa tudi čestital eh, gospodoma za to, ker sta njuni agenciji dobili razrešnico v tem parlamentu že kar pred nekaj časa. Uh, Sam sem poročevalec v senci eh, za nekatere doseje, ki jih pokrivate tudi vaši agenciji in upam, da bomo lahko uspešno sodelovali. Zanima me, kako je z sodelovanjem Evropskega parlamenta oziroma konkretno mene eh, na sestankih vaše mreže mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko tam sodeloval, ker lahko tako razumem, kako vaša mreža deluje in tudi kako agencije delujejo. Opazili smo, da um, evropske agencije ne delajo ravno na svoji javni podobi. Predvsej evropskih agencij sem v zadnjih nekaj letih obiskal in opažam, da sicer predvsej agencij, deluje zelo dobro in da tudi gradijo svojo javno podobo, ampak um, vse pa ne. In zdi se mi, da je to velika težava, ker ljudje sploh ne poznajo agencije in njihovega dela. Zanima me, kako lahko agencije sploh sodelujejo med seboj, če pa niso vse na enem mestu. Cepol, naprimer, ki je dejaven v Budimpešti, eh, je odlična agencija in predvsej ljudi pravi, da bi morali, da bi morali to agencijo združiti z Europolom. Ampak spet drugi pravi, da je to popolna neumnost, kajti CEPOL in Europol pravita posebno različne dejavnosti in da teh dveh agencij ni možno združiti. Lahko pa bi govorili tudi morda o sodelovanju z Evropsko agencijo za inovacije, kako bi lahko morda ta agencija sodelovala z vsemi omenjenimi sporočja PNZ. Morda pri uporabi um, oziroma pri um, napotitvi zaposlenih iz ene agencije v drugo, ki bi potem um, opravljali podobno delo. Kakorkoli, s direktorjem EMCDDA sem se v preteklosti kar precej pogovarjal o problematiki prodaje drog in pa psihoaktivnih snovi prek interneta. Gre za um, poslovanje, ki um, je zelo pogosto in pri katerem se uporablja uh, kriptovaluta Bitcoin. To je nekaj, kar je zelo razširjeno med, med mladimi v Evropski uniji in to je problematika. Seveda ne želimo cenzurirati interneta, ampak želimo si imeti učinkovita orodja za boj proti tem zelo sofisticiranim oblikam uh, kriminala. V času, ko je agencija za temeljne pravice predsedovala mreži, se mi je zdelo, da je bilo to delo zelo dobro organizirano. In dobro bi bilo, če bi lahko večkrat prišli k nam v parlament, med politične skupine in nam razložili, kaj sploh počnete in kako to poteka. Zelo težko je kritizirati nekaj, česar ne poznamo. E, in sploh, če ne poznamo, kako kompleksno je vaše delo in kaj točno počnete. Torej, to sem želel povedati in upam, da se boste imeli oba možnost odzvati na moj komentar. Hvala. Hvala, gospod Kjenga. Grazie. Volevo, uh, Hvala lepa. Želela bi se tudi sama uh, zahvaliti za odlični poročili, ki sta bili predstavljeni. V prvi vrsti gre za to, da je treba reči, da je zelo pozitivno, da je treba začeti delati v mreži, da se vzpostavi sodelovanje z agencijo, ampak upam, da se bodo ustvarile tudi platforme za izmenjavo analiz in podatkov. Na ta način uh, se začenja vsaka tema in vsak boj. Uh, In to je bistveno za uh, tako delovanje. Treba je delovati skupaj, ne pa posamično. Um, mladoletniki brez spremstva, naprimer. Um, razprava o tem je zelo poglobljena in tudi kompleksna. Eh, ne gre le za to, da ko prihajajo na evropska tla, eh, čim stopijo na evropska tla, sta dve poti. Na eni, po eni strani lahko kar izginejo, kar pomeni, da je od zadaj neka organizirana mreža, uh, ki, eh, proti kateri se seveda treba boriti. Po drugi strani pa po pravni poti, uh, ko pridajo na naše ozemlje. Uh, ne smejo kar tako izginiti. Uh, na območju ne more enostavno izginiti, eh, če ne padajo v prostitucijo in trgovanje z drogo, pa tudi trgovanje z organi. O tem se ne govori veliko, ampak ko pridejo v Evropo, eh, je to velika nevarnost in zato je treba resno eh, nadzorovati zunanji vidik boja proti trgovanju z organi. In treba je zagotoviti veliko večjo zaščito pred tem in tega ni v statistikih. V terorizmu je internet eh, bistveno urodje, kaj ti eh, na ta način eh, se izvaja novačanja in tam je treba zaščititi ranljive, šipke in mlade. Na ta način uh, se lahko borimo proti terorizmu na več različnih načinov, uh, tudi z izsleditvijo uh, prenosa finančnih sredstev in izmenjavo podatkov. Uh, naj izpostavim še tako imenovane fake news, uh, lažne uh, bez, uh, novice, uh, ki. Uh, strupi celotno klimo, celotno vzdušje in obstoječa zakonska ureditev ni več dovoljšna. Eh, obstoječi kodeks na ravni komisije ne zadostuje, zahtevam veliko več, zlasti izobraževanje, osnovno izobraževanje na tem področju. Vedno več eh, je eh, kriminala iz sovražnosti in to se vse spreminja na uh, terenu v Evropi, kajti um, zaradi premikanja potovanja ljudi, zaradi mobilnosti eh, smo veliko bolj izpostavljeni. In zadnja zadeva, to so pa eh, pravice migrantov. Eh, po mojem, to mora biti ena od prednosti na hotspotih in sprejemnih centrih. Sem proti temu, da te ljudi zadržujemo in mojujemo gibanje, ampak moramo delati na njihovem vključevanju. To se ne na zanaša eh, le na mladoletnike, ampak za vse ljudje, ki prihajajo eh, v Evropo, na ta način obravnavamo kot, eh, da so tukaj brez dovoljenja in jih silimo v nedovoljen status, v nelegalnost. Narediti moramo veliko več na tem področju, da eh, reguliramo eh, nacionalno zakonodajo na področju azila in eh, priseljevanja, pa tudi, ko gre za gospodarske vidike. Hvala. Hvala, gospa Kienga. Kar precej vprašanj smo slišali in komentarjev. Prosim, gospoda. O'Flaherty je, da prvi odgovori na slišano. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala tudi poslankam in poslancem za vprašanje. Gospod Boni jih je zastavil kar nekaj. Govorili ste o potrebi po eh, prikazu dodane vrednosti mreže. Veliko eh, poslancev in poslank ve, da sem novinec v Evropski uniji, da sem tudi novinec v tej agenciji in bil sem zelo presenečen nad eh, stopnjo sodelovanja med posameznimi agencijami. Uh, Agencije se kakor ustvarjajo sinergije in s tem tudi dodano vrednost in to je res um, posupljivo. Naj navedem primer tega. Moja agencija sodeluje z EASO in pa Frontexom v žariščnih točkah v Grčiji in Italiji in to na odličen način. To zelo dobro deluje. Vse tri agencije so zavezane k pristopu, ki temelji na temeljnih pravicah pri delu v žariščnih točkah mandat za to imamo in mandat eh, pokriva tudi usposabljanje in sodelovanje med nami, ne samo med agencijami, tudi med nami in državama članicama, tudi v Grčijo in pa Italijo. Veliko več pa še lahko storimo, seveda, ampak mreža je zelo dobra in tudi sodelovanje je odlično. Kar zadeva same prioritete, gospod Boni, bi dejal, da ste uh, ustrezno upozorili, da se ne smemo posvetiti samo migracijskim uh, eh, tokovam, tudi problemat drugo problematiko moramo eh, upoštevati. Varnost je ena od ključnih prioritet naše mreže in na tem področju bomo vsekakor aktivni v prihodnje. Varnost je sfera, znotraj katere obstajajo številni izzivi, naprimer radikalizacija, deradikalizacija in eh, tudi na tem področju smo aktivni. Eno od sporočil sestanka novembra, s katerim se je strinil tudi komisar Kim, je, da morajo tudi ostri odzivi temeljiti na temeljnih pravicah ali pa biti vse izdružljivi z njimi. In gospod Boni, to bo ključnega pomena tudi v prihodnem. Gospod Židrovski, hvala tudi vam za prijazne besede, ki ste jih namenili. Uh, naši mreži in pa tudi našemu predsedovanju tej mreži. Pravi imate, nismo dovolj dobri, ko, agent, torej, ko javnosti razlagamo, kaj počnemo. Ne pripovedujemo zgodb na dovolj dober način. In to je izziv, ki se mu moramo posvetiti tudi v prihodnje. Sicer lahko si govorim samo v imenu moje agencije. In Res je, da moramo storiti več za to, da bodo evropski dokoplačevalci in vsi ostali, ki omogočajo naš obstoj, eh, vedeli, zakaj sploh obstajamo. Bom pa gospodu Gozdelu prepustil um, odgovore na vprašanje glede dela v letu 2017. Gospa Kjanga, hvala tudi vam za vaše zelo pomembne komentarje. Na nekaj uh, vaših vprašanj bom odgovoril malo pozneje, ko bom predstavljal delo naše agencije v letošnjem letu. Morda bi pokomentiral samo vprašanje glede mladoletnih oseb brez spremstva. Na tem področju se moramo vsi bolj potruditi. Ko gre naprimer za registracijo, uh, ko gre za spremstvo, ko gre za koncept uh, varstva in varnosti. Ampak, kot rečeno, nekaj več o tem pozneje. Prav tako moramo ljudi ozavestiti, da bodo prepoznali sovražni, sovražni govor uh, in se mu uprli ali pa nam vsej um, eh, pokazali s prstom, ga izpostavili, ko ga zaznajo. Gospa Kjanga, govorili pa ste tudi o tem, kako pomembno je razlikovati med eh, tako nezakonitimi in pa uh, nerednimi imigranti, irregular in illegal migrants. Mm, morda težava ni v semantiki, ampak eh, zgolj v tem, kdo so te osebe in da jih razdelimo tiste, ki so upravičeni do mednarodne zaščite pri nas in tiste, ki do tega nimajo pravice. Hvala. Hvala, gospod O'Flaherty. Čez nekaj minut se vrnemo eh, vam, kot ste dejali, zdaj pa gospod Gozdel, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Tudi jaz bi se zahvalil vsem poslankam in poslancem, ki so spregovorili in ki so tako pozitivno ocenili naše delo. Tudi jaz bom več o delu v, v tem letu povedal čez nekaj minut, ko bom na vrsti z eh, predstavitvijo dela. Navezal pa bi se na gospoda O'Flahertyja in njegove odgovore. Naprimer, ko odgovarja gospodu Bonju, Um, slišali smo vprašanje o temnem internetu, o darknetu. To je tudi zastavil tudi gospod Zrehovski. Skupaj z Europolom smo že začeli z delom pri tem vprašanju in zato smo tudi lani pripravili skupno poročilo o evropskem trgu z drogami. Lani smo tudi pripravili prvo poročilo o spletnem tržišču z drogami In metodologija, ki smo jo uporabili pri pripravi tega poročila, je zelo inovativna. Kaj menim s tem? V Lizbono smo na to posebno, posebno um, srečanje, ki ga imenujemo Trend Spotting, povabili predvsej uh, strokovnjakov, oseb, ki tudi same uporabljajo temni internet. Če ga ne uporabljate, potem ne morete vedeti, kako deluje. Bi pa morda tu povedal še nekaj. Novinar, ki je napisal članek o tem januarja, je opravil odlično delo, kaj ti pokriva vse podrobnosti, vse nijanse uh, v zvezi s tem delom. Samo glede ene stvari smo ga želeli popraviti, in sicer, da EMCDDA oziroma naša mreža uh, ne zaposluje hekerjev. Morda bi lahko v prihodnje razmislili o tem kot nekaj dopolniljen element za naše delo, ampak eh, mislim, da bo uh, eh, dopolnen mandat, za katerega ste pristojni vi, um, to možnost onemogočal. Je pa res, kot rečeno, da eh, k sodelovanju vabimo ljudi, ki poznajo temni internet, darknet in ki no, lahko povejo nekaj o tem. Zato tudi sodelujejo pri našem delu in v skupnem poročilu, ki ga bomo pripravili z Europolom, nekje sredi letošnjega leta bo zapisanega več o tem. Uh, Bi pa povedal tudi, da na tem področju niso aktivne samo evropske agencije. Tudi Evropska komisija je prevzela pobudo in lani organizirala konferenco na to temo. E, nizozemski e, strokovnjak, e, zelo dober strokovnjak na to temo, je sodeloval pri tem. Letos pa bo prišlo tudi do tehničnega sestanka na temo interneta in pa kibernetskega kriminala. Sklepe povzetke tega sestanka bomo vsekakor predstavili tudi vašemu odboru. Kar zadeva vprašanje gospoda Zdehovskega, bi ponudil še dve informacije. Eno vprašanje je zelo pomembno tudi za naše delo, torej eh, komplementarnost našega dela, dopolnjevanje. Omenili pa ste tudi vprašanje eh, geografske lokacije posameznih agencij, torej v istem mestu ali vsaj v isti regiji. Morda lahko pokomentiram isto regijo. Eh, EMSA in pa MCDDA eh, sodelujeta v regiji Viga. In delo MCDDA že poteka um, v sodelovanju z nekaterimi drugimi agencijami, naprimer na področju uh, javnih naročil in naše delo oziroma naše sodelovanje je bilo označeno kot vzorčen primer takšnega sodelovanja. Bi pa dejal, da dejstvo, da sta dve agenciji v isti regiji, še ne pomeni, da treba agenciji združiti, zato ker so se morda podobni. Gre za različne eh, elemente, naprimer kadrovske pravilnike, finančne pravilnike, ki se lahko od agencije do agencije razlikujejo. In agencije ne moremo kar tako združevati. Tudi metodologija dela, ki ga posamezna agencija uporablja, je lahko posem specifična. Vprašanja glede interneta, uh, ja, tu bi se ozval eh, enako kot pa prej na vprašanje gospoda Bonija. Gospod Avramopoulos, komisar, je zelo zainteresiran za to, da se ustvari dialog s ponudniki interneta, z temi velikimi podjetji. Kajti zelo dobro je, da lahko identificiramo spletne strani ki prodajajo eh, nezakonite, nezakonito blago. Ampak vprašanje je tudi, kako te spletne strani ustaviti. Gre za vprašanje, ki morda celo presega evropski okvir in tu moramo sodelovati z drugimi globalnimi akterji. Bi se pa zahvalil tudi gospe Kjenge za to, da je izpostavila vprašanje, ki pa sodi morda nekoliko bolj v pristojnost kolega iz agencije FRA. Uh, bi pa vseeno nekaj povedal na to temo. E, mladoletne osebe in v zvezi s tem smo se mm, na ravni vodi agencij z področja PNZ precej pogovarjali na Dunaju, na sestanku lani. E, je zelo pomembno vprašanje in precej agencij meni, da je treba storiti na tem področju več. Ampak kaj, kaj je to več? Kaj naj storimo? Tu vidim dva izziva. Prvič, velikega dela, e, oziroma velikega odstotka teh težav ne morejo rešiti agencije. Tu gre za delo drugih. Mi lahko pripravimo sicer smernice, usposabljamo ljudi, jih ozaveščamo, ampak še vedno obstajajo eh, meje našega delovanja, to pa je naš mandat. Drugič, predlagal pa sem tudi eh, torej, kolegom iz eh, agencij, z ehm, področja zdravja, da sodelujajo z nami na tem področju, ker obstajajo predvsej pomembnih vprašanj, kjer nam lahko pomagajo. Eno od teh je eh, seveda področje eh, mladoletnih oseb brez spremstva. So pa tudi, naprimer, matere, ki se morajo prostituirati, zato da lahko omogočijo preživetje svojim otrokom. To je zelo velika težava in to je bilo omenjeno tudi na, eh, na sestanku v Lizboni. Je pa to nekaj, kar ni povezano samo z delom ENCDDA ali pa Agencije za temeljne pravice. Vsekakor bi pa morali najti skupen jezik, skupen pristop in skušali biti vsaj bolj previdni in eh, pripraviti smernice ali pa kakšne koli napotke za delo na tem področju. No, potem pa še zadnja stvar. Ne obstaja nikakršna neposredna povezava eh, med eh, tem, kar ste omenili, ampak sestanek na Malti lani, oziroma prejšnji teden, pardon, kaže na to, da situacija z migranti, z zlorabo drog, oziroma uporabo drog in pa eh, virusom HIV je težavna, kajti predvsej imigrantov je bilo okuženih z virusom HIV potem, ko so že prišli k nam, torej ob koncu migranskega procesa. In to je težava, ki se ne nanaša samo na vprašanje javnega zdravja. Pa še nekaj. Zavedamo se, da je to zelo težavno početje, ampak eh, morda so tiste agencije, ki so nekoliko bolj operativne na tem področju, bolj pristojne za to, ne samo EMCDDA. Seveda moramo med seboj povezati baze podatkov, ampak eh, pri tem moramo poštevati tudi zakonodajo z področja varstva eh, osebnih podatkov in um, varnostne elemente. To je eden od, iz, od uh, večjih izzivov, ki se jih lotevamo. EMCDDA je na to ponosna, izzivov se ne bojimo. Zelo pomembno je, da lahko uh, kot agencija zagotovimo ustrezno sodelovanje in pa tudi dopolnjevanje na tem področju. Najlepša hvala. And now I will give you back immediately the floor. Tako vam bom dala besedo in prosila, da predstavite program za leto 2017 eh, in sicer MCDDA in tudi strategijo do leta 2025. Najlepše hvala, kot eh, obljubim bo to moj zadnji prispevek danes eh, do povdne. Seveda bom tudi še odgovoril na vaše vprašanje. Spoštovane poslanke in poslanci, zelo eh, zadovoljen sem, da vam danes eh, lahko predstavim našo dolgoročno strategijo, novo dolgoročno strategijo. Eh, Evropskega centra, kajti v predlogih sprememb za razrešnico za eh, proračun za leta 2015, pa tudi v mnogih stikih, ki sem jih imel z vami v tej dvorani, pa tudi bilateralno, ste vsi izpostavili pomen bolj dolgoročne vizije in bolj dolgoročnega načrtovanja in dodane vrednosti agencije, ki imam čas predsedovati oziroma voditi. Kot hm, sem že uh, govoril pred vami po moji izvolitvi, uh, veliko smo delali na vseh načrtovanih uh, dejavnostih in končno smo v upravnem odoru sprejeli decembra strategijo dva, do leta 2025. Osnovno je, da zagotovimo bolj varno in zdravo Evropo na osnovi uh, boljše politike boja proti drogam in več dejavnosti. Kakšne so skupne vrednote vseh eh, zaposlenih in eh, deležnikov eh, v našem centru? Gre za um, znanstveno odličnost, kakovost informacij, ki jih eh, pošilja naš centr v javnost, je splošno znana, ampak jasno ne smemo počivati na svojih logorikah in vedno znova se moramo truditi, da razvijamo eh, odličnost in kakovost podatkov in analiz. Eh, druga vrednota je še bolj pomembna do neke mere in sicer zagotoviti integriteto in uh, nepristranskost. Um, MCDA ne podpira nobene uh, lobija, nobene politične usmeritve, uh, nima v to smeri, ampak je namenjena samo zagotavljanju dokazov za lažje odločanje. Uh, Eh, še en pomemben faktor je eh, usmerjenost na stranko in storitev in ne nazadnje v današnjih časih je še posebej pomembno zagotavljati ne le vsebnost, ampak tudi trajnost ali vzdržnost. In kar se tiče trajnosti, bi se rad zahvalil temu odboru za uh, neprestano podporo, zagotavljanja um, sredstev in možnosti. Um, Strategija se osredotoča na tri osnovne skupine Evropske inštitucije, nacionalni um, odločevalci in um, strokovnjaki, ki delajo na področju drog na teronu, uh, terenu. To ne pomeni, da zanemarjamo druge skupine, ampak eh, ta odbor je tudi vedno zahteval od vseh agencij, da postavimo prioritete. To smo naredili, če lahko podpremo druge. Um, ciljne skupine bomo to storili, ampak ko gre za razporeditev sredstev, potem bomo zagotovili več dodane vrednosti za tiste, ki so naše primarne stranke. Kakšne vrste storitve pa eh, dajemo na voljo kot agencija našim strankam? Prva skupina je podpira, podpora politikam. V analizah, ki smo jih pripravili in ki smo jih. Um, vključili v pripravo strategije, so eh, storitve, ki jih dajemo evropskim inštitucijam, se delijo na tri osnovne elemente, eh, elementi, ki se eh, naprimer kot tehnična pomoč dajo komisiji v komisiji, primeru priprave eh, nove zakonodaje in eh, podpora pri izvajanju politik in njihovem ocenjevanju. Konkretno vse podatke, ki jih zberemo in ki jih zberejo eh, nacionalne fokusne točke v državah članica, so osnovni bazen informacij in podatkov, ki se uporablja pri oceni eh, strategije in izvajanja politik. Kar pa se tiče podpora praksa, praktikom, imamo eh, tri vrste pro, podpore. Sprva podpora za intervencije oziroma posege, naprimer portal najboljših prakti, praks obstaja. Um, zagotavljanje um, informacij, ne le kriterijev, ampak tudi podpora pri izvajanju. Potem je podpora pri nadzoru ali spremljanju. Eh, ta je pa seveda povezana z našo osnovno nalogo in potem še podpora raziskavam. Glede na to, pa to, o tem sem že govoril lani, to sem vam predstavil preliminarno pred pripravo strategije, uh, Eh, bolj jasno moramo vedeti, kaj je dodana vrednost in kako IMECDDA zagotavlja bolj varno in bolj eh, zdravo Evropo. Dve področji obstajata in postavili smo eh, štiri strateške cilje za to in na, sicer na področju varnosti za te dve Eh, zadevi javna zdravje in varnost. Imamo sedaj jasno sliko, kaj želimo doseči v naslednjih eh, letih. In še nekaj besed o sistemu diagnosticiranja strategije, kjer smo, to smo izvedli lani, v eh, strategiji smo opredelili nekaj, kar se imenujejo gonilne sile e, poslovanja. To so pa predpogoji za zagotavljanje uspešnih um, storitev. Torej jasno se moramo odzevati na potrebe in zahteve inštitucij. To pomeni, da smo pripravljeni uh, v hipu, ko nam uh, Evropska uh, inštitucija da uh, Eh, mandat, da nekaj naredimo, pa tudi seveda moramo vedeti, kakšna je možnost izvedbe. Potem razvijati moramo in krepiti vse partnerstva, stalno moramo izboljšati, izboljšavati zmogljivost, eh, ne samo za inovacije, je pa to vsako leto vedno težje, kajti v eh, razmeroma stabilnem proračunu bo to v prihodnje en najtežjih eh, nalog za našo agencijo. In eh, seveda o vodenje, tukaj moramo res eh, uporabljati najbolj optimalne procese. V odboru smo postavili načrt od leta 2016 do 2020, kjer so definirani glavni izidi, ki jih želimo doseči do konca tega obdobja in takrat bo sledil pregled tega, kar je doseženo in kako to prispeva um, k strategiji. To bo upravljeno v drugi polovici leta 2020. No in kako bo to zgledalo uh, na osnovi uh, skupnega. Uh, programskega dokumenta. Ne bom se bom spušal v um, podrobnosti delovnega načrta, sami ga poznate, veste, kakšno logiko ima. Želim le izpostaviti, da pri prijavi tega dokumenta uh, smo v, uporabljali dva ključna dokumenta, triletni program uh, prošnjega. Um, konteksta za načrtovanje iz leta 2015 in potem še en dokument. Razvili smo SPD na osnovi uh, osnotka uh, strategije do leta 2025, ki je seveda čakala na potrditev z uprav, strani uh, upravnega odbora. No, uh, še posebej letos uh, se bomo jasno osredotočali Eh, na prioritete, eh, kot še enkrat izpostavljam, eh, ne samo uspešnost agencije, ampak tudi nadzor nad njo. In iz tega vidika razvijamo delovni načrt, prioritiziramo dejavnosti, kot smo to počeli že v preteklosti in letos bom kasneje povedala, poročal na splošno o dejavnostih in uh, eh, izpešnosti agencije, v te se sedaj ne bom spuščal. Uh, še naprej bomo uh, povezovali, uh, ko solidiranost osnovnega nadzorovanja in eh, zagotavljali primerljivost podatkov. In dva nova procesa oziroma produkta bomo eh, Eh, dobili, to pa seveda zahteva veliko ulaganj. Prvo, 17. oktobra letos bomo prvič eh, pripravili European Drugs Responses Report, to je nov pro, novo poročilo kjer bomo eh, videli, kakšni so odzivi na probleme za drogami v Evropi. To bo nov, inovativen in dinamičen proces oziroma urodje. To urodje bomo eh, še naprej razvijali v prihodnje. Eh, druga točka pa je, ko se sprejme nova uredba, potem bomo morali Eh, spremeniti tudi inštrumente za poročanje in jasno bomo morali prispevati k, eh, na eh, konferenci v Lizboni iz leto 2017 o zasvojenostih. Vemo, da je izredno pomembna zunanja dimenzija našega delovanja. Prvo je to se veže na potencijalne države kandidatke, ampak načeloma upamo tudi na razmeroma eh, dobro načrtovanje v okviru politike sosedstva. In ne nazadnje, kot sem že rekel lani, do konca letošnjega leta bomo izvedli eh, omejen na njeno akcijo, kako eh, bomo delovali do leta 2030, kako bo lahko informacijska tehnologija, še zlasti internet, eh, vplivala na stanje z drogami, o potrebe po informiranosti vseh um, deležnikov in kako lahko tukaj sodelujemo. Najlepše hvala za vse te informacije. Um, Hvala. Imam kratko vprašanje. Uh, vaša uh, predstavitev o dolgoročni strategiji se mi je zdela zelo zanimiva. Evropska ljudska stranka zelo podpira delo te agencije. Zanima me tako imenovani pravni vrhovi ali legal highs. Um, nism, ta uh, pristop eh, je vedno bolj prisoten, ne samo na primer v Malti, od Malti, odkudar prihajam, po celi Evropski uniji. Kako razumete to v agenciji, ali je to resen problem in kako državam uh, pomagate na tem področju strani agencije, gospod Boni? Hvala. Hvala za to uh, strategijo. Mislim, da je to zelo pomembna strategija, nekaj je treba narediti letos, tudi v povezavi za novo uh, uredbo o agenciji, o MCDDA in uh, pričakujemo prvi trialog uh, že 1. marca in upam, da pred mal težkim predsestvom se bo vse zaključilo in bomo imeli ta dokument, ki bo izredno pomemben za boljši in bolj fleksibilen eh, sistem zgodnjega obveščanja, več, ki bo bolj odzivan na neke nove pojave in upam, da bo to tudi dober, dobro orodje za v prihodnje. Omenili pa ste tudi nekatere druge zadeve povezane z eh, dodelitvijo mandata eh, Evropskemu centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Torej, kaj vi tukaj imate v mislih točno bolj? Eh, Eh, v povezavi z dolgoročno strategijo in nevarnostmi v prihodnosti. Namreč eh, v odboru Libe se eh, zauzemamo, da bi čim bolj informirali o nevarnostih drog in drugih novih psihoaktivnih snovi, vključno z legal high, se pravi uh, zakonitimi poživili. Uh, to mm, pomeni, da bi lahko mogoče na eh, začetku naslednjega leta pripravili veliko predstavitev v Evropskem parlamentu, predstavili predstavnike držav članic, vas in druge, ki se s tem ukvarjate. Uh, Popolnoma se strinjamo, če hočemo razviti raziskave in eh, nadzor oziroma spremljanje, če želimo ukrepati pravočasno, moramo imeti dovolj finančnih sredstev in Tomas Dehovski in jaz sva poskušala podpreti ta proračun, pa hvala tudi vam za informacije. Hvala, gospod Boni. Hvala, gospod predsedujoča. Naj se še enkrat hvalim gospodin Mecoli in gospod Boni. Naj odgovorim na vprašanja gospod Mecoli. Torej, hvala za vašo pozitivno oceno dela agencije. Kar se tiče eh, zakonitih eh, poživil, bi moral reči, da eh, je, je ta, se ta zadeva navezuje na eh, delo oziroma se vključuje v delo novih, z novimi psihoaktivnimi snovmi. Um, To smo eh, že jasno povedali lani. Leto, lani smo tudi veliko investirali. Letos imamo dodatna sredstva iz Evropske komisije in to podpira tudi Evropski parlament. In ob tej priložnosti bi se vam rad iskreno zahvalil vsem evropskim inštitucijam, ki so nam. Um, omogočile vsaj začasno bistveno povečanje proračuna. Um, komisija, um, generalni direktorat za notranje zadeve, tudi vi, pa tudi svet je ne na zadnje po, za to pristal. To je bilo pomembno delo. E, komisar Avromopolos je tukaj tudi zelo pripomogel. Ampak na to se bom pozneje vrnil v komentarju. Uh, gre le za začasno financiranje. Uh, prva storitev za države članice je, da imamo 24 eh, ur na dan, 7 eh, dni v tednu, eh, pravno bazo o. Um, novih psihoaktivnih uh, snoveh. Um, sistem zgodnjega obveščanja deluje zelo dobro, torej nimamo le podatkovne baze, lahko upravimo tudi analize, ocenimo tveganja in vse to delimo z vsemi državami članicami. V kontekstu ocena tveganja, kot je rekla predsedujoča, uh, v agenciji uh, nismo. Uh, ponavadi dobri, da razložimo, kaj delamo in na kakšen način. Včasih pa zato obstaja dober razlog, kaj ti lani smo mm, izdali kar nekaj eh, brošur, eh, publikacij in smo jih razdelili državam članicam, ampak v osnovi evropski sistem in mislim, da je to dobro načelo, eh, je tak, da ni agencija tista, ki vodi za vse države članice. V nekaterih državah članicah je naprimer neka snov, o kateri govorimo, um, neznana, nepoznana, neprisotna in ne želimo ustvarjati panike v državah članica. Te, um, do sedaj smo objavili uh, približno 30 uh, posebnih um, varnostnih obvestil za javno zdravje. Ali pa bodo države članice to sporočale na svoji nacionalni ravni, je odvisno od njih. V tem kontekstu naj izpostavim, da več kot šest osnovi stalno spremljamo. Ne gre le za to, da se z sistemom zgodnjega obveščanja odkrivajo nove snovi, ampak da se spremlja, kaj se na trgu dogaja s tistimi snovmi, ki so bile že odkrite ali so odkrite ali ostanejo uh, na trgu, ali izginejo, ali se pojavijo v drugi obliki in tako dalje. To je zelo pomemben del sistema zgodnjega obveščanja. Na drugih dveh področjih pa smo začeli vlagati in sicer um, uh, posebni uh, zakonite, uh, zakonita poživila. Uh, nanaša se to v prvi vrsti na obravnavo, zdravstveno obravnavo oziroma zdravljanje. E, odstotek e, tistih, ki uporabljajo poživila na bolj e, nevaren ali patološki način, je težko ugotoviti. In ni nujno, da se tukaj lahko zanesemo na zdravstveni sistem, vendar se situacija spreminja delimo se informacije z državami članicami in ravno tako se trudimo uh, predvsem na področju preprečevanja, uh, predvsem preprečevanja zdravstvenih in uh, socialnih posledic uporabe uh, zakonitih poživil. In zadnje vprašanje, gospoda Bonija. Ozrimo se v prihodnost, kot ste rekli. Uh, um, nimam navade um, pritoževati se zaradi proračuna in tega ne bom spremenil. Ampak vemo, da je trenutno zelo težko ugotoviti, kaj se bo zgodilo z Brexitom. Gospod Mario Monti je pripravil zelo zanimivo poročilo, ki je bilo objavljeno decembra lani. Vsi ga poznate. Leta 2020 se zaključuje um, ta. Um, večletni finančni okvir in to bo pomenilo vrzel. In to bo vrzel za vse evropske inštitucije in telesa in to najverjetneje vključuje tudi agencije. Če eh, nadaljujemo z istimi eh, sredstvi, eh, bomo eh, morali v določenem trenutku eh, ugotoviti, če bomo še sposobni izvajati svojo misijo. Govorim pa o naslednjem finančnem okviru. Hvala lepa za vaše vprašanje. In vsakič, ko se eh, sprašujete, kakšne spremembe si lahko obetamo, države članice imajo različna mnenja in evropske inštitucije imajo tudi eh, različno razumevanje, katere nove elemente se lahko vključi v mandat. Naprimer, dodatne vrste zasvojenosti, v to se ne bom spuščal, saj ne ta hip. E, veseli nas, da se obračate na nas, dali vam bomo vse informacije. Za me vprašanje ni le, katera zasvojenost in katera e, snov, ampak e, Če moramo vsebinsko več narediti, potem je treba ugotoviti, kakšna je izvedljivost v državah članicah. To je največji izziv za vse politike ali večino politik v Evropi. In ugotoviti moramo, kakšna dodatna sredstva lahko agencija eh, razumno pričakuje, da bi izpolnila te naloge. Zato sem bil nameščen, zato ste me izbrali in če boste od mene zahtevali, da naredim več, nimo, ne bom pa imel za to eh, dovolj sredstev, bom moja vseeno odgovornost za to poskušam narediti, ne le tako, da zahtevam dodatna sredstva. E, ob, če obstajajo e, razumna sredstva, potem bomo nalogo opravili, če ne pa ne. Hvala, mislim, da ste bili zelo jasni, jasna sporočila ste poslali. Hvala za vaše sodelovanje. In hvala, da ste prišli danes do povdne tukaj. In sedaj uh, se obračam na gospoda Majkla Oflertija, uh, eh, da nam predstavi um, prednostne naloge za leto 2017 Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Um, spoštovane poslanke in poslanci, točno veste, v kako čudnih eh, časih živimo, ko gre za temeljne pravice, gre za um, nespoštovanje pravic, za kršitve pravic v mnogih krajih, ampak razen tega smo sedaj priča ne le kršitvam pravice, na to smo že bili navajeni, ampak eh, vedno več je zavračanje osnovnih sistemov, ki zagotavljajo pravice. In imamo um, očitne dokaze, da eh, je v državah članicah eh, omajeno zaupanje eh, v pravice. Ljudje mislijo, da so pravice za nekoga drugega, ne pa za njih in njihove družine to ni nič novega, o tem vi govorite zelo pogosto. Naj samo zagotovim, da je Agencija za temeljne pravice res občutljiva za okolje, poskuša se čim bolj vanj vključevati in z njim sodelovati. Da bi pa to dosegli, imamo štiri eh, metodološke pristope. O tem sem že govoril, ampak eh, to je še bolj pomembno v letu 2017. In sicer Sprva gre za relevantnost. Eh, zagotoviti vam moramo to, kar potrebujete, ne pa tisto, kar mislite, da potrebujete. To pa pomeni, da moramo eh, poslušati države članice, civilno družbo in druge deležnike. Drugič, pravočasnost ni dovolj, da vam damo to, kar potrebujete, ampak morate to dobiti takrat, ko to potrebujete. To pa zahteva od eh, nas veliko pozornosti, da vam damo analize, podatke, izsledke v tistem trenutku, ko vam je to eh, pomembno pri eh, vašem delu. Potem tre, tretje, disciplina. Ehm, Agencija bo uh, vedno sledila disciplini in to ima vsaj dve uh, dimenziji in sicer di disciplina uh, znanstveno neoporečnega dela in drugo spoštovanje prava. Uh, lahko uh, smo. Uh, utemeljeni le, če obstajajo eh, pravne obveznosti inštitucij in držav članic. In še ena metodološka dimenzija in to je vpliv. Eh, torej vpliv nam kaže, se nam kaže, če obstaja eh, učinek na terenu za žive in prave ljudi. Če se vrnem sedaj na uh, delovni načrt za leto 2014, štiri področja so bistvena. Uh, že sam sem omenil uh, migracije in uh, begunce. V agenciji bomo še na, na to še naprej zelo pozorni. Ta 2017 delali bomo na hotspotih, tu skupaj z drugimi kom agencijami, komisijo in državami članicami, tako da bomo ugotovili, kje so nevarnosti za kršitve temeljnih pravic in kako se temu v celoti lahko izognemo. Na različne načine z izobraževanjem, razvojem smernic, podporo eh, standardnih eh, načina oziroma postopkov delovanja in tako dalje. Potem bomo nadaljevali z eh, več kulturno, eh, več državno analizo. Eh, mesečno bomo javno poročali o situacijah v 14 državah članicah, ki so še posebej prizadete za migracijami in migracijami. Eh, begunci. Eh, tukaj bodo posebne podatki za države in tudi eh, tematske analize. Posebej se bomo ozirali na zdravstveno stanje migrantov. Tretje področje, kjer bomo se ukvarjali z migransko krizo, je priprava mnen, ki bo temeljila na pravnih Eh, raziskavah. Eh, to smo delali že lani, sedem takih mnen smo pripravili in vključevali bomo ne le eh, države, kjer je največ migracij, ampak tudi druge. Potem pa še dve zadevi. Eh, v okviru tega načrta. Imamo eh, velik eh, projekt zbiranja biometričnih podatkov na mejah. Leta 2017 smo o tem poročali z ozirom na pomisleke glede spoštovanja temeljnih pravic. In ne na zadnje, pripravili bomo marca pomembno um, poročilo o uh, izkušnjah z integracijo v državah članic, predvsem integracijo migrantov. Če se sedaj vrnem na drugo pomembno področje agencije in to je boj proti diskriminaciji. Leta 2017 bo ključno leto v tem oziru. E, objavili bomo izsledke velike ankete oziroma pregleda, ki, jih, zelo, ki ga že dobro poznate, EU-2, to bomo objavili leta 2017, to je uh, pregled. Uh, izkušenj manjšin v evropski družbi, kajti gre že za drug eh, pregled eh, in gre za primerjavo v času med različnimi skupinami. V prvi, eh, prvi sledki so bili že iz objavljeni. Eh, položaj eh, Romov, to ste že slišali v naših predstavitvah in ugotovili smo, da je situacija zelo zaskrbljujoča in nezadovoljujoča. Eh, na to bomo še naprej pozorni. Potem pa EU-2 e bo poročilo vključevalo tudi naprimer izkušnje, kako je biti musliman v Evropi, naprimer. Ehm, ugotoviti, poskušali bomo ugotoviti, kako je to, mogoče bomo malo, ehm, ehm, ne bomo imeli toliko anegdot, ampak bomo podali bolj konkretne podatke. Glavne informacije bomo predstavili tukaj na predstavitvi decembra 2017 v Evropskem parlamentu. In sedaj je tudi boj proti diskriminaciji. Um, začeli bomo z novo študijo o antisemitizmu v Evropi. Uh, pri, delo se bo začelo leta 2017 in uh, pozneje bomo 2018 objavili podatke. Sedaj pa še vprašanje varnosti. To v odgovor na vprašanje gospoda Bonja. Ampak naj najprej povem, da v Agenciji za temeljne pravice razumemo, razumemo potrebo po varnosti, po močni varnosti. Razumemo in eh, prepoznavamo dejstvo, da varnost zahteva določene omejitve temeljnih in človekovih pravic. To, to ni sporno. Naša vloga pa je, da eh, vam in drugim zakonodajalcem in oblikovalcem politik pomagamo eh, in uh, nas ozaveščamo o tem, da ko omejujete te pravice, to počnete v kontekstu eh, legalnosti, eh, v kontekstu sorazmernosti in seveda doma je, koliko je to potrebno. No in uh, prva aktivnost v to smer je poročilo, ki ste ga vi naročili, poročilo o naravi in izvajanju režimov nadzora v državah članicah EU. Del tega eh, poročila smo objavili lansko leto, šlo je za primarjalno analizo zakonodaj v državah članicah. Drugi del, ki ga bomo spisali leta 2017, pa bo zadeval dejansko mm, izvajanje teh eh, pravil. Potem na področju varnosti sodelujemo tudi v skupini na visoki ravni za medsebojno povezljivost velikih podatkovnih sistemov tu so zelo akutna vprašanja z vidika zasebnosti in človekovih prvic in eh, tu prispevamo k delu skupine na visoki ravni. No in ne nazadnje, eh, to sem omenil še v drugem kontekstu, imamo tudi projekt o zbiranju biometričnih podatkov na mejah in tudi to je ključnega pomena, saj je zbiranje tovrstnih podatkov ključnega pomena za zagotavljanje varnosti. Način zbiranja le teh, način Eh, posredovanje teh podatkov in eh, povezljivost sistemov, ki operirajo s temi podatki, pa je eh, drugo področje. No in še eno področje naših prioritet za leto 2017, morda se vam bo to zdelo nekaj novega z vidika tematik, na katere se agencije osredotoča in gre za močnejši povdarek na promocijo človekovih pravic v Evropi z drugimi besedami gre za robustnejši prispevek k poglobitvi kulture spoštovanja pravic v naši družbi. In to je nekaj, kar bomo zagotavljali preko eh, vrste pametnih pobud, ki jih bo izvajala agencija. Nekaj primerov, eh, čas ne dovoljuje podrobnosti, eh, ampak to vam lahko potem posredujem v drugi obliki. Kot prvo, spreminjamo svodno za civilne družbe. Reformiramo prostor, v katerem imamo stike z civilno družbo, ne le z vidika pretoka informacij, ampak potrebujemo nek bolj učinkovit prostor za sodelovanje s civilno družbo, ki se počuti vse bolj ogroženo. Kot drugo, to je podobno, krepimo partnersko sodelovanje z nacionalnimi institucijami na področju človekovih pravic eh, in nacionalnimi organi, ki so odgovorni za enakopravnost. Eh, tudi mi bomo pridobili sodelovanjem s temi akterji, ki so ključnega pomena za človekove pravice. Prav tako Eh, bomo namenili več pozornosti. vprašanju temeljih eh, prvic. Eh, prav tako bomo zelo pomembno v letu 2017 storili več za boljše sporočanje o pravicah v naših družbah, eh, da se nekako znebimo cinizma in podobno, o čemer smo govorili. Torej, če zaključim, naj spomnim, da je letošnje leto, leto, ko obležujemo deseto obletnico agencije. To ni leto praznovanj, to je eh, leto zgolj obeležitve. Praznovati ne moremo, ker eh, vprašanja ostajajo preveč odprta, preveč je zlorab in izzivi ostajajo ogromni. Ampak zagotavljam vam in temu odboru, da gre agencija naprej v naslednjih deset let svojega življenja zelo odločno, z jasno usmeritvijo in z veliko željo po še bolj obnovljenem partnerstvu z tem odborom, kajti to je partnerstvo, v katerega še kako verjamemo. Hvala lepa. Hvala. kolege prosim, če se držijo dveh minut v času zagovor, kaj ti počasi nam bo zmanjkalo časa. Gospa Post kot prva. Hvala lepa. Strinjam se, nasplošno povedano, opravljate zelo dobro delo, to delo opravljate resno in tudi jaz obžalujem dejstvo, da moramo še vedno delati na tej tematiki, kljub temu, da smo že v letu 2017. Imam pa za vas naslednje vprašanje. Namreč eh, poročilo o Romih izkazuje šokantne številke. Kljub vsem prizadevanjem, nacionalnim strategijam in tako naprej, se stvari slabšajo. Številke so slabše kot kakoli prej. Kako to lahko skomunicirate s komisijo? Kako lahko morda vključite v to tudi delo? v boju proti tako imenovanemu anticiganizmu, kajti vse probleme Romov v Evropski uniji lahko rešimo zgolj z integracijo. Pravite, da boste prihodnje leto ponovno upravili študijo o tem, kako se boriti proti antisemitizmu. Kolikor vemo, je judovska skupnost zelo dobro integrirana v vseh ravneh družbe, pa vendarle antisemitizem ostaja na pohode. Tako da ne vem, zakaj v primeru Romov nacionalne strategije za integracijo lahko reši tudi vprašanje rasizma proti Romom. In eh, potrebno je predvsem tudi graditi na zaupanju. No, drugo vprašanje. Sama sem eh, poročevalka v senci za večletni eh, okvir. Eh, svet ne želi pravosodnega in policijskega sodelovanja na področju kazenskih eh, zadev in zato smo nekako v zadregi zdaj. In zanima me, ali nam lahko morda opredelite, ali je to ena vaših prioritet in, in kako pomembno bi bilo za vašo agencijo, da bi to bilo v vašem mandatu v prihodnih letih. Hvala. Hvala, gospa Post, gospa Kiniči. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa tudi direktorju agencije za predstavitev programa in tudi za predstavitev prioritet za prihodne leto. No, kot vsi kolegi vedo, se predvsem ukvarjam z vprašanjem mladoletnikov. Agencija je bila vedno zelo aktivna na tem področju. To je tema, ki je še naprej zelo aktualna in ki od nas zahteva veliko pozornosti, kajti ti Preveč je situacij, v katerih se eh, otroci znajdejo v težavah, od eh, revščine otrok do dostopa do eh, sodiča oziroma pravice, to je potem vprašanje otrok migrantov, še posebej tistih brez spremstva in pomembno jim je zagotoviti ustrezno varnost in zaščito, ko pridejo na naše ozemlje v Evropo, pa vendarle iz razlogov, za katere zdaj nimamo časa, Eh, potem eh, vendarle eh, hodijo iz države v državo, iščejo boljšo perspektivo in ne ostajajo nujno v državi prvega vstopa. Tako da to ostaja eden temeljnih vidikov človekovih pravic in zato sprašujem direktorja agencije, ali nam lahko pove, kaj na tem področju predstavlja vaš program oziroma kakšne aktivnosti imate predvidene na tem področju. Hvala. Hvala. Hvala tudi v mojem imenu in rad bi se tudi zahvalil za vaše osebne prizadevanja in za ključno vlogo, ki jo igra vaša agencija. Glede zaščite pravic migrantov, to bo ključna naloga agencije. Zdaj, ko se razmere odvijajo na način, kot se je pomembno se je boriti proti diskriminaciji, rasizmu, antisemitizmu in eh, poiskati tudi ustrezno ravnovesje z varnostjo in eh, varovanjem pravic. In še naprej se bomo zanašali na vaše strokovno znanje na tem področju v prihodnosti. Danes bi lahko spregovorila o številnih temah, ampak to, kar preprosto moram povedati, je vprašanje medijske svobode v državah članicah. Ves čas trdite, da v države članice morajo ščititi novinarje njihovo svobodo pisanja in poročanja brez eh, strahu za varnost ali eh, življenje oziroma službo. Eh, no, če omenimo nekaj, kar se je zgodilo včeraj. Na Malti, v, v moji državi, je vladni eh, minister. izdal ukaz o zamrznitvi premoženja eh, proti novinarki, eh, ker je pač o njem eh, pisala negativno. Tu gre za eh, taktiko eh, ustrahovanja najslabše vrste in to v času, ko ima naša država v rokah predsedovanje EU in to brez kakršne koli eh, sodne odločbe in tako naprej. In to počno s tem, da poskušajo z vsemi urodji, ki jih imajo na voljo, eh, utišati tiste, ki eh, želijo poročati. In zanima me, kakšno je vaše stališče glede tega vprašanja, ki je resnično ključnega pomena. Uh, Hvala, Roberta. Gospa Kjenge. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem eh, in čestitam za delo, ki ga agencija opravlja in ki ga bo upravljala še naprej. Mislim, da si zaslužil vso našo podporo in eh, zahvalo za to delo. No, če začnemo pri drugi točki. Direktor je omenjal eh, razmere različnih skupin na našem ozemlju, eh, med drugim eh, Rome, muslimane, boj proti diskriminaciji in antisemitizmu. No, eh, jaz sem hotela vprašati naslednje. In v bistvu izraziti tudi upanje. Kako to, da tu ni bilo govora o afrofobiji, kajti osebe, ki danes prihajajo na naše ozemlje, Eh, predvsem prihajajo iz podsaharske Afrike in OZN so leta 2015, leta 2023 eh, razglasile za leto boja proti diskriminaciji, oziroma za desetletje boja proti diskriminaciji na podlagi eh, rase. Torej gre za rasizmo, rasizem proti temnopoltimi. In o tem se ne govori. Mislim pa, da bi morali eh, to vsaj upoštevati in zanima me, kako to, torej da tega niste vključili v svoj program. Druga zadeva, glede centrov za pridržanje. Osebe, ki zapadejo v ta status nedokumentiranih eh, oseb, imajo tudi težavo, ravno zaradi tega, ker je kriza takšna, kot je, eh, tudi če imajo dokumente, na koncu končajo v teh centrih za pridržanje in potem jih izženijo. In ti centri niso centri, eh, spremni centri. Eh, in na ta način se onemogoča integracija migrantov v državo članicah. In to je razlog, zakaj osebe, ki živijo v teh eh, centrih, ki se jim pač eh, reče v vsaki državi drugače, ampak eh, ali po vašem mnenju tu vendarle eh, moramo storiti nekaj več in zaključim s tem, da povem naslednje. Tudi znotraj agencije bi morali začeti obravnavati vprašanje svobode izražanja in to je nova tematika, lažnih novic, fake news. Ali o tem že govorite, kajti to je tema, ki je resnično trenutno preplavlja splet. Hvala lepa, gospod Boni. Hvala lepa. Za agencijo je po mojem mnenju zelo pomembno, da ta razume, da živimo v popolnoma novi situaciji. In eh, kar je pomembno, je, da sedaj vsega, varujemo temeljne pravice in eh, temelj svobode za demokracijo. In eh, obramba svobode medijev, svobode poročanja z vidika varovanja odprte družbe je ključnega pomena. Vem, da je to težko odgovoriti, da je težko najti odgovor na to, ampak mislim, da bi to tudi moralo biti eh, v orisu del agencije gospod Koster. Hvala lepa. Države članice Evropske unije so vse na nek način zabeležene z pojavom staranja prebivalstva in v državah članicah prihaja do vse več kršitev pravic starejših, še posebej zelo ostarelih, eh, torej vse pa visoki starosti. Čeprav to ni nekaj, kar bi bilo v pristojnosti EU, pa se mi vendarle zdi pomembno na to upozoriti, kajti vse eh, več je eh, starejših, ki se soočajo z diskriminacijo. Zanima me, v kolikšni meri upoštevate tudi to vprašanje. Hvala lepa. Tako, da smo slišali vsa vprašanja, vse prispevke. Gospod Flaherty, zdaj ste ponovno vidne vrsti. Prav veliko časa nimate, eh, pa vendar, če se lahko poskušate odzvati na čim več vprašanj. Hvala lepa. Gospa Post. Ja, zelo negativne številke, kar zadeva eh, stanje Romov. Sprašujete o našem sodelovanju s komisijo, to je zelo živahno sodelovanje, zelo dobro sodelovanje. Mi kot agencija eh, Vsekakor se ne skrivamo pred tem, da ne bi spregovorili o proticiganizmu, anticiganizmu. To je pojav, ki je zelo prisoten. Imamo pobude kot eh, naprimer eh, to, da poskušamo bolje opolnomočiti Rome, da sami znajo uveljavljati svoje pravice. Kar pa zadeva denar, veliko je neizkoriščenega potencijala, kar zadeva strukturne investicijske sklade in eh, pametnejše porabe teh v tem kontekstu razumem tudi eh, to, kar pravite, da je antisemitizem eh, pojav, ki je prisoten, to nas zelo eh, moti, pa vendarle ne bomo odnehali s spodbojanjem vrednot v naši družbi, ki zavračajo takšno ravnanje. Večetni okvir, ja, vsekor smo želeli, da bi področje pravosodnega sodelovanja bilo v našem programu. Ampak eh, problem ni bil toliko v komisiji, ki nas je podpirala, ampak na svetu. Ja, to pogrešamo. Bolje bi lahko opravili delo tudi za vas, če bi to imeli, ampak seveda to je nekaj, kar ni v naši moči oziroma ni pod našem nadzoru. Tako da še naprej bomo nadaljevali z delom in poskušali uh, vam pomagati. Gospa Kiniči, Govorili ste o otrocih in lahko vam zagotovim, da otroci ostajajo v samem vrhu naših prioritet. V veliki meri to, kar počnemo v kontekstu migracijske krize, zadeva otroke. Mnenja, ki smo vam jih posredovali glede kompatibilnosti pravic eh, z juriščnimi točkami, z Eurodakom, z spremembo dublinskih ured. Vedno smo se sredočili na pravice otrok. Glede revščine otrok, poročilo pričakujemo v prihodnih mesecih, nekje do jeseni. Gre za primerjalno poročilo med državami članicami in seveda vam lahko povem, kako zelo osrednja bo ravno tema otrok v našem delu. Gospa Mecola, hvala lepa za, hvala vsem za, ves, za prijazne besede na temo agencije. No, lahko pa vam zagotovim, da je vprašanje svobode medijev za nas zelo pomembno in uh, upam, da je to tudi jasno izraženo v našem delu in v načinu našega dela. Objavili smo pomembno poročilo v kontekstu kolokvija komisije o medijski svobodi pred uh, nekaj tedni. In tam smo orisali situacijo v državah članicah in to je koristno orodje tudi za vas, ki delate na tem področju. Ob vsaki priložnosti, ki jo imam, eh, zagovarjam svobodo medijev, močne, neodvisne medije, to sem storil tudi na polskem v svojem govoru pred nekaj tedni in to ostaja pomembno vprašanje. Gospa Kjenge, vprašanje izkušenj Afričanov v Evropi je zaskrbljujoče in tudi Eumidas 2 eh, ima to razsežnost eh, izkušenj Afričano iz podsaharske Afrike v Evropi. Tako da v ugotovitvah EU MIDAS upoštevamo tudi ta vidik. Še ena relevantna pobuda je naslednja leta 2017 bomo začeli z delom na novi ediciji na temo etničnega profiliranja. Eh, razviti moramo orodje, ki ga policija, preiskovalci, civilna družba lahko uporabljajo. Eh, zato, da se ognejo nespremljivi praksi etničnega profiliranja. No, potem izpostavljate tudi pomen obravnave centrov pridržanja, centrov za pridržanje v kontekstu migracij. No, pridržanje je v kontekstu migracij nezaželjena zadeva. To je problematična opcija in eh, preveč uporabljena opcija. Na to ne upozarjamo le v kontekstu žariščnih točk, ampak eh, je govora o razmerah v 14 državah članicah. Če si to poročilo pogledate na naši spletni strani ali drugot, kjerkoli ga že najdete, eh, vidite, da vsak mesec opozarjamo na probleme mm, glede pogojev v takšnih centrih. Glede svobode izražanja pomena tega in boja proti lažnim novicam, fake news, to je nekaj, kar je tudi gospod Boni izpostavil. To je za nas zelo zaskrbljujoče. Dejansko bomo eh, sklicali kar nekaj strokovnih posvetovanj na temo eh, komunikacije v današnjem svetu. Ne le v smislu sporočil o človekovih pravicah, ampak eh, v smislu verodostojnosti, ker za vsako dejstvo obstaja neko alternativno dejstvo in zato moramo eh, razmišljati o komunikaciji na nov način. Nimamo odgovorov danes, zdaj so pa je, da moramo te odgovore iskati. Enako je tu tudi potreba po bistveno eh, boljšem sodelovanju s civilno družbo. O tem sem že govoril. No in ne nazadnje, gospod eh, Köster, omenjate vprašanje starejših. In naj vam povem, da letos prvikrat začenjamo projekt na temo človekovih pravic starejših. Podarjamo skrpino skrbo v skupnosti in eh, izogibanje institucionalni oskrbi. To je šele začetek, ampak vsekakor je to pomembna zaveza za naše delo tudi v prihodnje na dolgi rok. Hvala lepa, gospod O'Flaherty, hvala lepa za vašo aktivno prisotnost danes tu, hvala za vaše prispevek, za vaše odgovore. Vsekakor vas bomo z veseljem še povabili med se. Upam, da bomo imeli še veliko krat priložnost. Tako, kolegice in kolegi, zdaj pa moramo takoj na naslednjo točko na dnevnem redu, kajti že zamujamo že deset minut in sicer gre za Eurodak, dosje Eurodak. Gre za drugo prenovitev sistema Eurodac, na podlagi predloga komisije leta 2016. Komisija je predstavila ta predlog maja lansko leto in poročevalka bo sedaj predstavila osnutek poročila. Gospa Makovej, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Predstavila bom glavne vidike tega poročila. Brief, to sem predstavila že včeraj v delovni skupini za azilno in potem se lahko odgovarjam na vprašanje. Torej, prvo vprašanje je razširitev področja uporabe Eurodaka. Pozdravljamo razširitev področja uporabe Eurodaka, kot ga predlaga ured, komisija v osnutku uredbe. Na ta način bodo države članice lahko posredovali in primerjale eh, podatke o nezakonito prebivajočih državljanih teh držav ali, držav, ali vseh brez državljanstva, ki zahtevajo azil, in da se ti ne eh, gibljajo po Evropski uniji brez hm, nadzora. Potem druga zadeva, obveznost eh, jemanja prstnih odtisov in eh, fotografij obraza menim, da bi tu morali imeti jasno obveznost za države članice, da uvedejo učinkovite sorazmerne in odvračilne eh, sankcije, vključno z pridržanjem kot eh, zadnjo možnostjo, da se na ta način preveri oziroma identificira državljane tretjih držav. To je mandma 20 in eh, prav tako eh, smo pripravili horizontalni mandma, ki nadomešča eh, prtne vtise in uh, fotografije obraza z biometričnimi podatki v celotnem besedilu. Tretja uh, točka, uh, nižanje uh, starosti za imanje prstnih vtisov z 14 na 6 let starosti. Ta uh, predlog bo olajšal tudi spremljanje mladoletnikov brez spremstva, sploh v primeru, ko so ločeni od družin oziroma če zapustijo varstva institucije. Na ta način se bo tudi eh, lažje spremljalo ranljive otroke in se jih varovalo pred izkoriščenjem in eh, tihotapstvom. Proces zbiranja biometričnih podatkov mladoletnikov se mora izvajati na način, ki je ustrezen za otroke v skladu s členom 2. In v tem kontekstu bi rada še enkrat podarjal, da je potrebno to besedilo še nekoliko izboljšati. To je sicer že v besedilu komisije, ampak treba je zapisati še, da naj države članice poskrbijo za to, da mladoletnik razume postopek, da mm, imajo tudi jasno obveznost posredovati te informacije eh, mladoletnikom z eh, pogovorom, infografikami ali kombinacijami ali tega, eh, kar je vse namenjeno ravno temu, da se jim nedvoumno razloži sam postopek. No in eh, gre za amantmaja 19 in 56. Potem je to vprašanje zbiranja osebnih podatkov z namenom izboljšanja potencijala tega sistema za izsleditev in nazdrževanje eh, pogrešenih članov eh, družin in če se bodo vključevali tudi alfanemerični podatki v prihodnjo različica Eurodaka, uvajam amandma, mm, ki predlaga tudi omembo družinskih eh, vezi in posebno opombo, če gre za mladoletnika brez spremca, spremstva. Eh, nacionalni organi pregona in Europol ne morejo zahtevati primerjave z specifičnimi afroameričnimi podatki. To bi bilo zelo škodljivo za preiskave, še posebej na področju boja proti terorizmu in še posebej, ko poskušajo ugotoviti, Eh, kraj in datum vstopa eh, osumljencev v Evropsko unijo, za katerega je eh, znana uporabljena identiteta, niso pa na voljo prstni odtisi. Zato predlagamo več amendmajev, ki bodo omogočali nacionalnim organom in Evropolu izvajanje primerjav na podlagi alfanumeričnih podatkov skupaj z definicijo alfanumeričnih podatkov v členu 3. Šesto vprašanje. Nove določbe ki Europolu zagotavljajo neposredni popoln dostop do Eurodaka. Na papirju ima Eurodak dostop do Eurodaka, oziroma govornik, da se popravlja, Europol ima dostop do Eurodaka. E, ampak eh, tole je na papirju, kajti v realnosti iz tehničnih razlogov Europol ne more dostopati do podatkov v Eurodaku. In Europol je tudi že večkrat eh, jasno povedal, da se zaradi tehničnih eh, težav ne more povedati s sistemom Eurodac in tudi zaradi strogih eh, pogojev v veljavni uredbi. Za rešitev tega vprašanja sem tudi vložila med majek členoma 8 in 22, eh, s čimer vključujemo poenostavljen sistem dostopanja Europola do Eurodaka in na ta način bomo Europolu omogočili ustrezno izvajanje svojih nalog. Predlagani amandmaji Eh, pa imajo seveda tudi eh, proti vtež, eh, to so zahteve iz amantmaja 51 in tu moram povedati, da ima Europol najviše standarde varstva podatkov med vsemi evropskimi agencijami. Point. Točka 7. EU-LISA operativni vidiki. Želimo izboljšati varnost elektronskega prenosa podatkov med državami članicami in pa komisijo v okviru tablinske mreže ali omrežja, je treba pripraviti nov člen, v katerem opredelimo eh, naloge EULISA v okviru tablinske mreže in se dodatno skupaj pojasni. To je amadna 58. Potem pa tu še amadma eh, povezan z mm, zakonodajo EULISA, to je amadma 59. To je vse. Hvala. Eh, Makovej. Najlepša hvala, gospa Makovej. Zdaj pa gremo poročevalcem v senci. Gospod Lenars, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, in hvala tudi poročevalki za delo, ki ga je opravila. V okviru skupine poročevalcev v senci smo že dejali, da smo zelo veseli, da to delo napreduje. Eh, maja lani smo na zadnje razpravljali o tem vprašanju in opozili smo kar precejšen napredek. Kljub temu, da imamo na mizi ogromno dosejev povezanih s tem. Zahvaljujem pa se tudi komisiji za njihov predlog in pa za splošni pristop, ki so ga zauzeli glede tega. Eurodak bi lahko in mora igrati bolj konkretno vlogo v okviru evropskega azilnega sistema, kot se to dogaja zdaj. Kaj ti potrebujemo baze podatkov, ki jih lahko uporabljamo skupaj z, z dublinskim omrežjem. Gre za zbiranje podatkov um, ali podatke, ki jih lahko uporabljamo tudi za olajšanje vračanja oseb iz Evropske unije. Tudi vračanje je eden od ključnih elementov naše evropske azilne politike, ampak zaenkrat uh, izvajanje vračanja šepa in zato bi bilo dobro, da bi uredba o Eurodaku izboljšala ta ključni del našega azilnega sistema. Druga zadeva, ki jo pozdravljam, je znižanje starosti, starostno omejitev za registracijo. Včeraj sem, sem me obiskalo približno 90 eh, osnovno šolcev in skupaj z njimi smo razpravljali o eh, pravicah otrok in vseh 90 otrok se je strinjalo, da bi bilo dobro, če bi lahko znižali starost za registracijo otrok, ker lahko s tem izboljšamo njihovo sledljivost, v primeru, da se jih ugrabi ali pa um, ostane brez spremstva. Opazili smo, da se je število uh, mladoletnikov brez spremstva v lanskem letu močno povečalo, zato moramo izboljšati uh, način, kako jih najti. To pa na kar se da otrokom prijazen način. Zelo pomembno je tudi, da vključimo biometrične podatke, fotografije obraza, kot je dala gospa Makovej, in tehnologija, ki jo uporabljamo danes, je že tako sofisticirana, da bi to lahko omogočila. Čeprav opažamo še vedno situacijo, ko nekdo ne želi dati prstnih otisov ali pa se ne pusti, ne, ne pusti fotografirati. Če bi to spremenili, bi lahko sistem bil veliko boljši. Ampak moramo še ugotoviti, kako na najboljši način. Um, vključiti fotografije obraza v sistem. Prav tako pa je tu še nekaj elementov, ki tehnično še niso izvedljivi, ampak eh, komisija je že naročila študijo uh, o tem, kar bo pomagalo tudi EULISA. Potem pa dostop agencij oziroma organov za pregon eh, oziroma pre, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje do teh informacij in teh sistemov. Varnostna situacija se nenehno spreminja in kot parlament nenehno govorimo o tem, da moramo skupaj z državami članicami izboljšati situacijo in da moramo uporabiti vse obstoječe instrumente za to, da se uh, doseže potencijal. Bi pa lahko Eurodac pomagal tudi Europolu in Eurodac bi lahko bila ena od ključnih baz podatkov, ne samo, ko gre za varovanje meja, upravljanje meja, ampak tudi za druge elemente dela policijskih in ostalih organov pregona. Europol vsekakor mora imeti dostop do Eurodaka. Morda skozi nacionalne kontaktne točke, naprimer pri nas na nizozemskem skozi našo lokalno točko v Hagu, tudi Europol je v Hagu. Ampak opazili smo, da ta pristop ni vedno najbolj učinkovit. Europol ne more prek nacionalne nizozemske mm, kontaktne točke stopiti oziroma eh, uporabiti Eurodaka, ker kot menda standardi Europola niso tako visoke kot pa naši standardi, nacionalni standardi. Vseeno pa želimo, da bi Europol imel dostop do Eurodaka, čeprav v praksi to nekako ne deluje. In zato moramo prenoviti to uredbo. To tudi počnemo in s tem zagotoviti dostop Evropola, eh, oziroma dostop za Evropol do teh podatkov. To je ključnega pomena. Hvala. Hvala, gospod Lenars, gospa Kaufman. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Tudi jaz bi se zahvalila poročevalki za to, da eh, je pripravila osnutek poročila moramo pa še govoriti o celi vrsti vprašanj, ki so s tem povezana. Uredbo o Eurodaku moramo spremeniti, če želimo, da bo tudi sistem Eurodak boljši. Sploh v trenutni situaciji je to eh, jasno. Za me in za mojo skupino pa velja naslednje. Vse, kar bomo spremenili, je treba najprej preučiti in tudi to primerjati z morebitnimi kršitvami eh, človekovih pravic. Do tega ne sme priti. Tudi vsa vprašanja povezana z varstvom podatkov morajo biti uh, jasna, kajti na noben način ne sme priti do nižanja standardov na tem področju. Uh, Imam pa tudi vprašanje za poročevalko in sicer se to nanaša na predlagan amandma 1 in pa na amandmaje 27, 58 in pa 59. Te je omenila tudi sama. Gre za vprašanje EU Lisa. Nisem povsem prepričana, da je to, kar predlaga poročevalka, tudi možno. Kajti poročevalka predlaga, da bi v okviru prenovitve sistema Eurodac, torej precej specifičnega zakonarnega sistema, izvedli tudi uh, spremembo uredbe o EU-LISA. Ne glede na vsebino predloga gospe Makove, se sprašujem, ali je to sploh možno v okviru rednega zakonodajnega postopka ali ne. Morda nam bi lahko poročevalka ali pa morda kdo iz komisije povedal nekaj več o tem. Zdaj pa še tri vsebinske točke. Tudi to je bilo že omenjeno. Gre za vprašanje znižanja najnižje starosti z 14 na 6 let. To naj bi bil um, koristen ukrep tudi za potencijalno združevanje družin. Ampak mislim, da moramo o najnižji starosti še razpravljati. Poročevalka je v svojem osnutku zapisala, da je manje, no mora biti je manje prstnih odtisov izvedeno v, na način, ki je otroku prijazen mislim, da moramo tudi to mm, še izboljšati in v ta del besedila vnesti več varnostnih elementov oziroma varovalk. Tudi človekove pravice morajo biti v vsakem trenutku postopka spoštovane. To tudi pomeni, da je treba eh, izredno preprečiti telesno prisilo oziroma prisilen pristop pri jemanju prstnih otisov in eh, fotografiranju, če osebe morda tega ne želijo storiti. Malo prej sta bila z nami predstavnika dveh agencij, tudi Agencije za temeljne pravice in omenila zelo zanimive predloge na tem področju. Mislim, da bi lahko ti predloge Agencije za temeljne pravice bili dobra osnova za izboljšanje predloga komisije. Potem druga točka. Komisija je omenila, da bi lahko razširili področje uporabe. Gospa Makove je to ponovila. To velja, naprimer, za širitev kroga zadevnih oseb, pa tudi širitev eh, obsega podatkov, ki se jih hrani, in pa tudi trajne hrambe. Pri vsem tem je treba paziti, da bo vse skupaj zadevno, kar se da sorazmerno. Evropski varuh eh, za osebne podatke ima znanje na tem področju in mislim, da bi ga morali vprašati za mnenje. Potem tretja točka, Europol poročevalcu senci iz ELS je to prav tako že omenil. Gre za zelo kompleksen problem. Trenutna uredba o Eurodaku predvideva, da bo tudi Europol imel dostop do podatkov o tem sistemu, ampak ugotovili smo, da to iz nekih razlogov pač ni možno. Tudi o tem vprašanju bo treba še govoriti. ali bi to, eh, ta dostop koristil tudi samem Eurodaku, ali bi to mm, zagotovilo višjo stopno varnosti, ali bi to pomenilo višjo stopno um, spoštovanja človekovih pravic in ostalih pravic um, oseb, ki storijo v teh postopkih. To se moramo vprašati, to je tudi vse in eh, ja, veselim se že sodelovanja s poročevalko. Hvala, gospod Kaufman, gospod Björk. Najlepša hvala. Zelo kritična sem do smeri, v katero gre ta predlog, tudi do pristopa komisije. Pa tudi pristop gospod Makovej je se skupaj še bolj zakompliciral. Predvsem bi govorila o pravicah otrok. To me zelo skrbi. Pomembno vprašanje je to in mislim, da nižanje starosti v tem kontekstu ni v koristi, ni v koristi otrok. To ni zagotavljanje njihovih najboljših interesov. Če bi želeli to res zagotoviti, potem bi bili predlogi na tem področju drugačni. Ampak tega besedilo ni. Organizacije z področja varstva pravic otrok imajo o tem posebno drugačno mnenje in mislim, da bi v tem kontekstu morali govoriti o posebno drugačnih eh, ukrepih. S znižanjem starosti, eh, pri kateri lahko javljamo prstne otise, tega ne bomo zagotovili. Imam, imam pa tudi nekoliko bolj splošen pomislek in sicer dikcija, ki uporablja ta komisija in pa poročevalka, eh, je precej cinična in tudi nekako sumničava do prosilcev za azil in pa imigrantov. Ne, ne bi smeli uporabljati besed, ki ljudi nekako um, označujejo kot nevarnost. To so ljudje, ljudje, ki bežijo pred nevarnostjo. Niso oni nevarnost. Ne bi bilo dobro, da bi tudi uh, sistem Eurodac uporabljali za uh, reševanje postopkov vrnitve. Zato imamo na voljo že druge sisteme, potem pa so tu še sistemi vstopa in izstopa, ki jih komisija zdaj pripravlja in drugi ukrepi. Um, tako da s tem področje uporabe ne želimo širiti. Kar zadeva mogoče nedostopa do sistema uh, agencijam, kot so Europol, se s tem lahko strinjamo. Europol že ima uh, dostop do tega sistema in to bi moral biti naš namen samega začetka. Uh, nima pa smisla širiti tega dostopa tudi v okviru samega Europola. Potem prenos podatkov v tretje države za namen eh, vrnitve. Tudi to je ostalo v osnutku besedila. Mislim, da ni dobro, da bi informacije o ljudeh, ki bežijo iz tretjih držav, eh, prišle v roke tem tretjim državam, kajte v nekaterih državah je celo um, beg iz države kaznivo dejanje, kar bi uh, glede na predlog ogrozilo njihovo življenje, ko jih vrnemo enkrat v matično državo. Potem možnost izrekanja kazni. Edina kazen uh, v primeru, ko se oseba ne želi fotografirati ali pa um, oddati prstnih odtisov, Eh, je tukaj omenjena in to je zaporna kazen, kar pa ni najbolj smiselna oziroma eh, se s tem sploh ne moremo strinjati. Potem splošna povezava med migracijami in terorizmom. Tudi to je zelo problematičen del besedila. Nezakonit prestop neke meje še ne pomeni, da je oseba osumljena za terorizem. Tega ne moremo enačiti in zelo previdni moramo biti sploh glede na dogajanje na Mačarskem, ko je nekdo bil obsojen zaradi terorizma, zato ker je metal kamenje. To je zelo mm, problematična eh, sfera. In mislim, da takšno besedilo ne bi pripomoglo k rešitvi te težave. Torej, skrbita me tako predlog komisije, kot tudi osnutek poročila. Treba je povedati, da migranti niso nevarni in da želimo Eurodac okrepiti kot bazo podatkov, ki pomaga in ščiti migrante in prosilce aziv in jih eh, ne skuša ogroziti. Hvala. Hvala, gospa iz Argentine. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Za skupino zelenih je način spremembe ali predlaga način spremembe eh, uredbe Eurodac strani komisije, kar je potrdila tudi poročevalka, izjemno problematičen. Eurodac Eh, bi po tem predlogu bil orodje mm, za eh, razreševanje azilnih postopkov, kar sicer razumemo. Smo pa že na zadnje bili eh, zadovoljni s tem, ko se je to orodje uporabilo oziroma začelo uporabljati za namene preiskovanja in odkrivanja. S tem novim predlogom pa se ne moremo strinjati, kajti V preteklosti smo dejali, da bi Eurodac pač moral biti nek um, centralni register in s tem tudi orodje, um, ki se v prvi vrsti uporablja za namen preiskovanja in odkrivanja. Tako da s tem delom se ne moremo strinjati. Potem, kar zadeva um, problematiko otrok. Iskanje pogrešanih otrok v EU je ključnega pomena, ampak nekdo iz Frontexa, ne, ne, pardon, iz Europola je dejal, da vseh teh, naprimer, deset tisoč otrok, ki so pogrešani, um, da nikoli ne bo najdenih. Ampak na podlagi česa lahko gospod iz Europola to tako um, brezbrižno reče. Ti otroci so res izginili iz imigranskih centrov, ampak niso vsi mm, izginili, zato ker so se odločili poskati družino. Žal je postopek združevanja družin zelo počasen. In če si pogledate, kako potekajo azilni postopki, potem lahko vidite, da precej otrok eh, pač skuša na lastno pest poiskati družino. Gre za tako sekundarne premike. Uh, In tega z uporabo neke baze podatkov ne bomo rešili. Gospa Makovej je sem eh, v poročilo vnesla tudi osebe brez, brez državljanstva. Eh, zanima me, kako gleda na njih. Če govorimo o politiki vračanja in o osebah brez državljanstva, me zanima, v katero državo pa naj se vrne neko osebo brez državljanstva. Kakšen je slo status takšne osebe? in v katero državo naj jo vrnemo. To mi ni všeč. Nekdo, ki nima državljanstva, še ne, še ni, še ne krši eh, zakona, še ni nezakonit. Eurodak v povezavi z vrnitvami. To je problematično. Ne zato, ker nimamo ustrezne baze podatkov, ki bi eh, omogočala Eh, to delovanje. Tudi, ko smo govorili o politiki odprtih vrat, je bilo precej težav. Eh, kajti tretje države pač ne želijo um, sprejeti državljanov, ki naj bi bili državljani teh tretjih držav, uh, ampak so morda izgubili oziroma uničili ali odvrgli um, potne liste ali sedne izkaznice, tako da jih ni možno identificirati. Tudi glede jemanja prstnih otisov imam precej pomisleka. Naprimer, da bi prstne otise jemali na, na ladjah. To me izjemno skrbi. Takrat rešujemo življenje, takrat se nekdo ne more odločiti, zavestno odločiti, kaj sploh želi. Uh, In tisti, ki rešujejo življenje, tisti, ki upravljajo, nadzirajo z mejami, niso eh, prave osebe za jemanje prstnih otisov. Tega ne bi smeli početi. Zelo težko razumem, kako lahko pridemo do predloga, ki bo spoštoval človekove pravice in ki bo hkrati omogočal hiter in natančen eh, azilni postopek to me zelo skrbi. Tudi drsenje v sistem vrnitve nezakonitih imigrantov je e, zelo neprijeten koncept. Tako da ne želim videti v to smer. Hvala, gospa Kiniči. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem kolegici Makove in drugim kolegom in kolegom, poročevalcem, vsem, ki delajo na tem dosjeju, ki je gotovo zelo pomemben ampak um, prinaša tudi kar veliko kompleksnih vprašanj. Eh, vrnila bi se na vprašanje mladoletnikov, kot so že drugi rekli, res je duh, um, namen uh, zmanjševanja um, na šest let za zbiranje um, biometričnih podatkov je ravno namen ni zaščite mladoletnikov pri eh, njihovih selitvah in zato moramo imeti jasno identifikacijo oziroma zanesljivo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na potrebne varovalke in jamstva, ki so potrebni, nujno potrebni za mladoletnike, eh, še zlasti, če se potem ta eh, starostna meja za mladoletnike te zbiranje podatkov toliko znižati. To potrebujemo neinvazivne postopke, primerno izobražene in usposobljene ljudi, dobro informiranost. In vse to je zelo kompleksno in tukaj imajo strakovnjaki in društva združenja različna mnenja. Veliko zaskrbljenosti je. Kako naj rečem, potrebujemo varovalke in jamstva. Ehm, in tudi pri drugih zadevah, tudi tukaj eh, poteka ehm, živahna razprava, ki jo pa seveda tudi glede na predloge moramo še bolj poglobiti. Mrs. Wimberg. Hvala, gospa Kinič, gospa Wimberg. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, in najlepša hvala tudi poročevalki. Mislim, da je osnutek poročila zelo dober. Sveda obstaja še nekaj odprtih vprašanj, ampak osnutek je zelo dober. Najpomembneje je, da Europol in pa Eurodac imata možnost sodelovanja, da je, obstaja nek dostop, vzajemni dostop do podatkov. Gre za ljudi, ki so nezakonito prišli v Evropsko unijo, ki ne morejo ostati tu in dobro je, da imamo na voljo možnost sodelovanja med različnimi agencijami, med različnimi bazami podatkov in to, eh, te stvari uredimo. Zelo težko pa je samo na podlagi nekih podatkov spremljati osebe, ki se lahko prosto gibajo po državah članicah Evropske unije. Mislim tudi, da je predlagana znižena starost 14 na 6 let za imanje dobrih odtisov dobra. Da je to dober ukrep. Ne, vem, ne vidim kaj spornega v tem, da bi že šestletnim otrokom imeli prstne otise. Tako da to lahko podprem. Razmišljal sem tudi o osebah brez državljanstva in um, o tem, kam naj bi jih vrnili, kam naj bi jih poslali. Vprašanje pa je, kako so se sploh znašli v tej situaciji, ko nimajo več državljanstva. Nekateri ljudje, vse pri nas na švedskem, so svoje potne liste eh, vrgli stran in s tem skušali izogniti identifikaciji. Zelo težko je potem ugotoviti, kdo so te osebe, kdo, iz kje so. Nekateri pravijo, da so iz Afganistana, ampak so dejansko iz Irana. To je težava. Zelo težko je te osebe vrniti v njihove države. Kakorkoli, še naprej bom pripravljena sodelovati z vami in delati na tem predlogu. Hvala. Hvala. Zdaj pa komisija. Prosim, če lahko še vi nekako pokomentirate eh, vse skupaj. Dobar dan, sem Ana Štrijela in delam v okviru enote za azil v Generalni direkciji za notrne zadeve. Najprej bi dejala, da pozdravljamo prvo različico osnutka poročila. Predlogi sprememb eh, so zelo argumentirani in eh, se nam zdijo dobri. Bi pa dejala, da tisti amandmaje, ki so v samem poročilu, amandmaje k belem besedilu, torej tisti mm, amadmaji, ki govorijo o dostopu mm, Evropola do srednjega sistema Eurodac, eh, še niso eh, bili predmet razprave. O tem še govorimo na komisiji, kajti imamo predvsej varnostnih pomislekov. Vemo tudi, kakšno je bilo stališče sveta v okviru splošnega pristopa glede teh vprašanj gre predvsem za krepitev delovanja nacionalnih agencij za odkrivanje in preiskovanje in za njihov dostop do baze podatkov. Mislim, da bo to vse. Hvala. Hvala, gospa Makovej. Najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so spregovorili. Še naprej sem pripravljena na sodelovanje in mislim, da bomo dosegli dogovor in s tem tudi zadovoljili vse. E, skušala pa bom tudi podati nekaj krajših odgovorov. Gospa Kaufmann, spraševali ste me o EU LISA. Lahko vam povem, da smo amadmaje vložili za, zaradi operativnih razlogov, potem, ko smo se posvetovali s komisijo in pa EU-LISA. Uh, Če želite več informacij o tem, se lahko tudi uh, pogovorimo o tem dvostransko in vam ponudim več podatkov. Nekateri ste dejali, da morda nam bi moral namen te spremenjene uredbe ostati azil in pa azilni postopki, ampak um, jaz se s tem ne strinjam, kaj ti gre bolj za spremembo sistema v bazo podatkov za organe preiskovanja in odkrivanja. Seveda bo azil še vedno ključnega pomena pri tem in zato bom pripravila tudi dodaten amandma v zvezi s tem hierarhija zadetkov iskanja bo prilagojena in bo tudi namenjena eh, oziroma bo mm, nastavljena tako, da bo mogoče različne načine iskanja. Potem pa vprašanje oseb brez državljanstva. Kako je z nekom, ki ga pač um, skušamo identificirati sredi belega dne, pri sebi pa nima nobenega dokumenta? ta oseba lahko seveda reče, da je oseba brez državljanstva in potem je to to. Seveda moramo te osebe obravnavati na nek način, ampak um, kako in kaj pa bomo videli. Mm, no, potem še dostop Europola do Eurodaka. Mislim, da ni uh, ustrezno, da govorimo o tem, da bomo razširili krog tistih, ki imajo dostop do Eurodaka. Europol je v krogu teh in se je v okviru prejšnjega mandata tudi strinjal z predlaganim dostopom. Tako da po mojem mnenju ne bi bilo smiselno uh, pa tudi amoralno, da bi spreminjali stvari, ki so že potrjene, ker bi potem pač prijeli nekaj drugega. Do Eurodaka Europol ima ostop, eh, dostop, ampak v praksi je ta dostop omejen samo na, na mene, eh, preiskovanja in odkrivanja. če bo še naprej veljal sistem, po katerem bo Europol moral do sistema dostopati prek nacionalnih točk, naprimer v Hagu, eh, v primeru nizozemske, potem pač bo to šlo za um, dostop, ki bo enak nacionalnim, uh, oziroma dostopu nacionalnih uh, policijskih organov gre za zaupne informacije in tiste uh, strogo zaupne informacije so pač na voljo samo določenemu krogu uh, uporabnikov. Evropolo bo na ne bodo. Ja, to je vse v bistvu. Vsekakor bomo o tem še govorili s poročevalci in poročevalkami v senci. Hvala. Hvala, gospa Makovej. Rok za ulaganje amandmajev je 28. februar sekretar, sekretarat pa mi je dejal, da gre tukaj za prenovitev. In glede na novo pravilo 104 o pripravi prenov, eh, je treba eh, tudi izrecno argumentirati, zakaj želite spremeniti bele dele eh, besedila in hkrati zagotoviti tudi pravno celovitost besedila. Uh, Po tem novem pravilu mora tudi predsednik oziroma predsedujoči preučiti skladnost amadmaja s tem novim pravilom in se odločiti, ali so um, ustrezni ali ne. Torej, predsednik se o tem odloči, uh, o tem, ali so amadmaje v zvezi z kodificiranimi belimi deli besedila ustrezni ali ne to sem vam moral napovedati, ko je začel rok za vlaganje amandmaje 18. februar. Zdaj pa čisto na hitro in mislim, da nam bo uspelo še pravočasno končati z dopodanskim delom, potem iti na kratko kosilo in nadaljevati popovdne. Gre pa za korigendum. Poročilo Diaz de Mera glede seznama tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve sprememba mehanizma zadržanja. Kot se verjetno spomnite, smo eh, na trialogu dosegli eh, dogovor v zvezi s tem v koncu lanskega leta. Potem pa je prišlo tudi do glasovanja o tem na decembrskem plenarnem zasedanju. Žal pa takrat eh, pravniki in lingvisti niso imeli na voljo dovolj časa, da bi besedilo preučili in se to morali storiti po končanem glasovanju na plenarnem zasedanju po delu pravnikov lingvistov oziroma pravniki lingvisti so morali besedilo preveriti in vanunesti nekaj sprememb. Gospoda Dija za Demere zdaj ni z nami, zato bom prebrala, kaj je dejal. Ta korigendum, je pripravljen samo zato, ker so pravniki lingvisti morali po glasovanju na plenarnem zasedanju morali popraviti besedilo. Njihovo delo sem podrobno spremljal in zagotavljam vam, da so vse spremembe, ki so jih vnesli v besedilo, zgolj tehnične narave, vsebine ne spreminjajo in nikakor ne spreminjajo vsebine dogovora z svetom. Zato predlagam, da tako legendum sprejmemo. Zahvaljujem pa se tudi pravnikom in lingvistom za upravljeno delo. To je sporočilo gospoda Diaza de Mere in kolegice in kolegi, če temu ničene nasprotuje, predlagam, da korigendum sprejmemo. To bo tudi eh, predmet eh, oziroma to bo tudi povedano na prihodnem plenarnem zasedanju skladno s pravilom 234 stavkom 4. To je vse. Tako, hvala, zdaj pa na hitro na kosilo.